Eh, bomo govorili, gre za dva vidika. Eh, gre za kohezijsko politiko v gorskih regijah. Gospod Antan eh, bo začel pogajanja s svetom. Poleg tega tukaj še dosje o vozu živali v Evropsko unijo. Potem pa so tukaj tudi nekateri poenostavljeni postopki, ki smo jih sprejeli. Predlagal bi, da bi glasovali na sestanku eh, naslednjič. Gremo naprej na prvo osebinsko točko. Na današnjem dnevnem redu gre za izmenjavo mnen s špansko ministrico za kmetijstvo, gospod Garcijo Teherino. Eh, predstavila nam bo izkušnje Španije z izvajanjem španske nacionalne zakonodaje na področju verige preskrbe s hrano. Veliko veselje nam je, da danes lahko tukaj pozdravimo ministrico. In eh, zelo vesel sem, da ste eh, sprejeli naše povabilo in prišli na naš sestanek hvala, da nam boste predstavili izkušnje z izvajanjem španske zakonodaje o verigi preskrbe s hrano. Mm, ta zakon je bil uveljavljen pred dvema letoma. Sveda je treba začeti eh, razpravo o obravnavanju nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano. Vprašati se moramo tudi, kaj pravzaprav potrebujemo, ali potrebujemo evropsko zakonodajo v zvezi s tem. Eh, pripričan sem, da se vsi veselimo eh, in bomo z veseljem prisluhnili izkušnjam Španije. Zavedam se, da je to zelo zapleteno vprašanje in da je bilo kar nekaj poskusov, da eh, se dokončno uveljavi ta zakon. Zato sem zelo vesel, da imamo priložnost, da prisluhnemo ministrici, ki ne bo predstavila španske izkušnje v zvezi s tem. Verjetno je to edina država, ki je šla tako daleč. Zelo vesel sem, da ste med nami, gospa ministrica. pri izmenjavi mnenj z ministrstvi iz eh, za kmetijstvo iz različnih držav je tako, da nam to vedno koristi, koristi tako pogajanjem znotraj parlamenta kot tudi svetom. In verjetno to velja tudi za to konkretno področje, ki ga bomo obravnavali danes. V parlamentu se tudi drugi odbori ukvarjajo s področjem hrane. Mi imamo poročevalca, pripravljavko eh, mnenja um, na temo, ki jo bomo zdaj obravnavali. Zdaj pa že čas, da predam besedo naši gosti. Ministrica, z veseljem bomo prisluhnili vašim zamislim in vašim izkušnjam. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, člani odbora za kmetijstvo Evropskega parlamenta. Naj se vam najprej zahvalim za vabilo, da sodelujem na eh, tem sestanku. Najprej bi se želela zahvaliti predsedniku in pa koordinatorjem političnih skupin za to pobudo, ki nam omogoča, da v tem parlamentu še enkrat razpravljamo o težavah, ki jih povzročajo nepoštene trgovine nepoštene trgovinske eh, prakse, zlasti na področju verige preskrbe s hrano. Kot je predsednik eh, že povedal, sem prepričana, da je zelo pomembno, da tudi na evropski ravni naredimo vse, kar je v nasi moči, da se spremejo ukrepi za boj proti tem praksam kot ministrica za kmetijstvo v Španiji in sploh na ministrstvu zelo eh, spremljamo vse, kar se dogaja na področju nepoštenih trgovinskih praks eh, in ministrstvo je v zadnjih letih eh, tudi spremljalo vse zakonodajno delo tega parlamenta in še zlasti vašega odbora in zelo pogosto eh, smo bili tudi opozorjeni na eh, probleme in na negativne učinke nepoštenih trgovinskih praks. Torej, ob upoštevanju vseh teh dokumentov eh, in pa so nacionalni pristojni organi povsem složni glede diagnoze resnosti tega problema. Želela bi počrtati nekaj glavnih eh, točk, eh, ki nam bodo pokazale, eh, kakšno je to okolje. Torej, nepoštene trgovinske prakse so zlasti posledice neravnovesja v pogajalskem položaju na tej verigi preskrbe s hrano in zlasti majhna eh, podjetja so najbolj izpostavljena negativnim učinkom teh nepoštenih trgovinskih eh, praks. In eh, ta podjetja na ta način trpijo veliko škodo, zlasti na področju rasti in razvoja. Torej, strukturne spremembe, ki, do katerih je prišlo na tej verigi preskrbe z hrano, še povečujejo razlike, ki že obstajajo med različnimi operaterji in te razlike še povečujejo ranljivost eh, vseh eh, deležnikov, torej zlasti majhnih eh, proizvajalcev. Prav tako se povsem strinjamo tudi glede učinka nepoštenih trgovinskih praks na naložbe in na inovacije in tudi to ima zelo slab učinek na celotno evropsko gospodarstvo in ne nazadnje eh, te nepoštene trgovinske prakse so eden izmed eh, glavnih eh, ovir pri gradnji skupnega evropskega trga. In ta celotna situacija je privedla do zelo veliko problemov med majhnimi proizvajalci, živinorejci, kmetij, kmetovalci in eh, zato se resnično sprašujemo o tem, kaj so najustreznejši ukrepi za boj proti tem težavam. Ugotavljamo, da obstajajo zelo velike razlike med načini, kako se države s tem spopadajo. In eh, zato bi sedaj želela predstaviti način, ki ga je in pot, ki jo je obrala Španija eh, pri tem boju proti nepoštenim trgovinskim praksam in ki, rezultatom, ki so jih dosegli. Torej naj povem, da smo v zadnjih štirih letih, odkar je naša vlada prišla na oblast, naredili že zelo veliko v boju proti tej resni situaciji, v kateri eh, se je znašlo veliko število kmetovalcev in živinorejcev. In eh, tu je uh, prišlo zlasti do zelo velikih eh, razhajanj, razlike, eh, odsotnosti, eh, transparentnosti in pa torej že omenjenih nepoštenih trgovinskih praks. Torej, od samega začetka je bilo jasno, da bo treba ukrepati za to, da bomo zagotovili bolj uravnoteženo, bolj trajnostno verigo preskrbe s hrano, zato da bomo odpravili eh, to eh, obupno situacijo, v kateri se nahajajo številni majhni proizvajalci, številni proizvajalci, ki. Uh, ne vedo niti, eh, kdaj bodo dobili plačilo, včasih nimajo niti pogodb oziroma imajo neustrezne pogodbe. In rezultat vsega tega, vseh teh razprav je eh, bil zakon, kater, pri pripravi katerega je sodelovalo eh, zelo veliko eh, deležnikov. Torej, resnično je šlo za maksimalno udeležbo vseh eh, organizacij, ki so si vse čas prizadevali za besedilo, ki bo kar se da vključujoče. Torej, rezultat vsega tega je zakon 12 skozi 2013, ki uvaja ukrepe za boljše delovanje verige preskrbo s hrano in eh, ta zakon je bil objavljen drugega avgusta dva tisoč trinajst torej Na ta način eh, smo želeli povečati eh, konkurenčnost eh, v agroživilskem sektorju, zmanjšati neravnotežja v trgovinskih odnosih med različnimi operaterji in zagotoviti boljšo situacijo tako za operaterje v sektorju kot tudi za potrošnikom. Torej, ta zakon je omogočil uporabo instrumentov, s katerimi izboljšamo situacijo vseh operaterjev v verigi s prehrambo s hrano v španiji in kolikor vem je to najbolj učinkovit eh, način, ki obstaja v Evropski uniji. Se pravi, zakon 12 skozi 2013 je vzpostavil nov zakonodajni okvir, ki je bolj pravičen in bolj ravnotežen in ki omogoča tudi ustrezno prilagoditev mednarodnih oziroma um, trgovinskih odnosov za vse operaterje, eh, ki so vključeni v ta postopek. Uh, Torej, ta zakon temelji na mešanem modelu, torej del um, se navezuje na zasebni sektor, del na. Uh, javni sektor, uh, ampak skupaj pa uh, to ustvarja sistem, ki omogoča uh, vzpostavitev ustreznega okvira za trgovinske odnose, ki so boljše kakovosti in ki, eh, tudi, ki jih spremlja tudi zelo učinkovit eh, sistem eh, nadzora in spremljanja. Torej, dovolite mi, da vam to sedaj še bolj podrobno opišem. Gre za model, ki vključuje um, na samem začetku torej javni regulativni sistem kajti od začetka smo bili prepričani da bomo lahko učinkoviti eh, če bomo uredili splošne prakse komercialne prakse in od samega začetka določili eh, katere od teh praks so nepoštene torej eh, tako smo določili katere prakse so obvezne se pravi na primer obstoj pogodb Eh, kupoprodajne pogodbe morajo biti formalizirane morajo biti v pisni obliki in eh, eh, kajti sicer se znajdejo proizvajalci v šibkejši situaciji napram svojim pogodbenim partnerjem. Torej na ta način zakon vnaša spremembe, ki imajo zelo pomemben učinek za jamstva. In rezultat eh, tega eh, zakona v Španiji sedaj kmetovalci, ko prodajajo eh, proizv, svoje proizvode, vedo, da bodo za te proizvode tudi prejeli plačilo in tudi vedo, kdaj ga bodo prejeli. Torej, na ta način vzpostavljamo pogoje tudi za razvoj drugih praks, ki jamčijo transparentnost. Prav tako eh, smo tudi prepovedali prakse, ki eh, predstavljajo zlorabe, naprimer eh, enostranske spremembe pogodb, dodatni nepredvideni stroški in tako dalje. In tu gre za celo vrsto različnih nekonkurenčnih praks, ki so na ta način določene zavedamo se da če želimo vzpostaviti bolj pravično in uravnoteženo verigo preskrbo eh, s hrano ni dovolj da samo določimo katere prakse so nepoštene treba je zagotoviti tudi ustrezen nadzorni sistem in zato je drug eh, element ki bi ga želela izpostaviti ta da zakon vključuje tudi eh, zelo eh, jasen seznam kazni ki gredo do enega milijona evrov in eh, za uresničevanje tega režima kazni je odgovorna agencija za obveščanje in nadzor na področju prehrane. Tu bi želela izpostaviti nekaj elementov tega kazenskega režima eh, ki bodo morda še posebej zanimivi za vas. torej upošteva se vse eh, skrbi in dvome ki morda obstajajo zaradi faktorja eh, strahu in zato smo vzpostavili sistem tako imenovanih ovadb. poleg tega je predvidena tudi možnost da se po uradni dolžnosti sproži eh, preiskavo na osnovi utemeljenega suma tovrstnih zlorab. In eh, nismo želeli, eh, da bi prišlo do situacij, ki jih ne bi mogli urejati po uradni dožnosti, zato smo to predvideli. Uh, Te kazni so urejene na ta način, da so postopne, se pravi, da so strože, če pride do ponavljanja eh, zlorab eh, in tako dalje. Torej, na ta način smo želeli posredovati dvojno sporočilo vsem operaterjem, se pravi, po eni strani gre za opozorilo, po drugi strani pa gre za torej prve sankcije in če pride do ponovitve kršitve potem še do veliko strožjih eh, sankcij in eh, kot rečeno te globe lahko gredo do enega milijona evrov. Torej, Zakon predvideva šest mesecev za um, reševanje zadev, zato da uh, je čas, ki je temu namenjen, najkrajši možen. Uh, Torej za um, preiskave je, odgovoren, uh, je odgovorno ministrstvo za kmetijstvo in vse te preiskave se odvijajo brez kakršnih koli stroškov za um, tistega, ki um, kršitev prijavi. Torej, um, ta ureditev uh, je uh, zelo eh, pomembna v tem smislu, da tako proizvajalcem kot operaterjem eh, nudi dejansko jamstvo zakonitosti in to se je tudi že izkazalo. In v tem smislu eh, bi želela povdariti, da je bil ta režim že zelo uspešen in da so bili ukrepi, ki jih je uvedlo ministerstvo, tudi uspešni in ti so uspeli eh, preprečiti in odpraviti precejšnje število teh nepoštenih eh, praks zlasti za tiste proizvajalce, eh, ki so še posebej izpostavljeni in ranljivi v odnosu do teh kršitev. Prav tako smo na ta način uspeli tudi urediti vse posledice mm, zaprtja ruskega trga. Istočasno smo igrali tudi zelo pomembno vlogo pri eh, nadzoru eh, sektorja mlekta in temu smo namenili poseben program in to že pred tem, ko je bil eh, zakon sploh sprejet. Ta sektor je zelo pomemben in zato smo to tudi prioritetno uredili. Predvideli smo eh, tudi specifičen eh, režim kazni za mlečni sektor, eh, ki je vključen v zakon o verigi s preskrbo s hrano kajti na ta način smo lahko um, upoštevali vse ukrepe na ravni Evropske unije, pa tudi nacionalne ukrepe. In zahvaljujoč tej agenciji, torej Agenciji za obveščanje in eh, nadzor v prehrabenem sektorju, od leta 2015 tudi nadzira eh, vse eh, dejavnosti na področju mlečnega sektorja in na ta način smo uspeli tudi um, zagotoviti veliko večjo učinkovitost izvajanja teh eh, pogodb. Torej, naj povem, da odkar ta agencija eh, deluje, torej v letu in pol odkar obstaja, eh, smo po uradni dolžnosti pregledali že 663 podjetij in pregledali, preverili 3000 komercialnih podjetij transakcije in poleg tega smo prejeli 91 eh, obvestil o kršitvah in na osnovi vsega tega smo izrekli 141 eh, kazni. Torej, tretji element, ki ga je treba upoštevati, pa je eh, sistem samoregulacije, ki jo ta torej, ki ga ta eh, zakon tudi um, upeljuje in to je zelo povečano tudi okvir um, varstva in to poleg eh, praks, ki so že predmet eh, te ureditve. Torej, tu smo vključili še kodeks dobrih uh, trgovinskih praks. Uh, in na ta način smo zelo izboljšali tudi eh, ozračje zaupanja v trgovinskih odnosih in eh, ta kodeks eh, smo mm, vključili torej v vsa mm, vse osnovne dokumente eh, podjetij ki proizvajajo eh, kmetijske proizvode pa tudi industrije in distribucije in tako dalje se pravi po dveh letih eh, dela smo pred zelo nedavnim ta kodeks dobrih praks uspeli pripraviti torej skupaj z vsemi deležniki torej z vsemi združenji eh, kmetovalcem eh, zadrugami industrijami in tako dalje in pripravili smo besedilo ki ima eh, petdeset členov in ki ureja celotno področje trgovinskih odnosov. četrti element ki ga je treba upoštevati pa je zelo močen sistem za reševanje sporov ki je vključen v ta kodeks dobrih praks in eh, s katerim eh, se lahko hitro odzovemo in eh, odpravimo na nepristranski način razlike ki morda izhajajo iz neizvajanja obveznosti. Na ta način sistem reševanja sporov omogoča mm, nov način, izboljšan način trgovinskih odnosov med eh, operaterji eh, v verigi in tu je še zlasti pomemben medijator, eh, ki lahko na zahtevo enega ali drugega tudi poseže v spor. Torej, na ta način eh, smo eh, zagotovili tudi, da zlasti velika podjetja eh, sprejmejo ta kodeks in v tem kodeksu je tudi del, ki tem velikim podjetjem omogoča že prvi korak pri reševanju sporom. Torej, ta kodeks tudi izredno omogoča načine reševanja sporov z manjšimi stroški in eh, na ta način to uvaja tudi mediacijski eh, in arbitražni model, ki eh, je učinkovitejši in cenejši. Torej, ko smo pripravljali ta model, smo želeli resnično vzpostaviti tudi eh, sistem nadzorov in spremljanja eh, tega agroživilskega sektorja in to me sedaj privede do opazovalnice verige preskrbe s hrano, kar je peta točka, ki bi jo želela tu eh, poudariti. Torej, eh, zahvaljujoč tem, tej opazovalnici lahko spremljamo rezultate uporabe tega zakona in eh, tudi opredelimo po potrebi težave, ki še obstajajo, spremljamo informacije v primeru, da pride še do drugih težav in s to opazovalnico smo si dali instrument ki nam omogoča boljši nadzor in boljše spremljanje uporabe in izvajanje tega zakona. nismo še imeli dovolj časa da bi ta zakon pokazal vse svoje eh, potenciale ampak lahko že povem da je prišlo v samo eh, je prišlo že do sprememb ki bi se nam še pred štirimi leti eh, zdele povsem nemogoče. Torej, v tako kratkem času eh, smo že do velike mere situacijo spremenili, vemo pa, da tega ni mogoče spremeniti čez noč, ampak gremo v pravo smer. Torej, eh, poleg eh, tega, da zakon vključuje vse te elemente, ki sem jih omenila, mislim, da je. Verjetno ključ uspeha tega zakona v tem, da smo pripravili zakon v katerega so vsi vključeni vsi operaterji so imeli možnost prispevati k temu zakonu torej to je zakon za vse to je zakon ki je vključujoč ki ima eh, ustrezno ravnotežje med eh, pravicami in pa obveznostmi in ki eh, dejansko omogoča optimalno verigo preskrbe s hrano. na ta način smo en drugemu tudi pokazali, da, smo, da lahko skupaj sodelujemo, da lahko skupaj delamo eh, in da eh, lahko skupaj razmišljamo o tem, kako zagotoviti najbolj učinkovit proces. Vemo, da verige vrednosti uh, Mm, so najbolj občutljive pri najšipkejšem členu. In eh, če želimo, da bo ta eh, veriga povsod močna, potem je treba poseči v vse, kont, vse komponente. In dovolite mi, da na koncu uh, Eh, povem tudi, kakšni so bili cilji eh, tega zakona, eh, cilji, ki jim sledimo in ki jim bomo še naprej sledili. Torej, želimo bolj, doseči boljše ravnotežje med trgovinskimi um, odnosi. E, in se zlasti izogniti nepoštenim trgovinskim praksam zato da se bo lahko vrednost ustrezno prenesla po celotni verigi in na ta način je treba izboljšati strukturo celotne verige. Prav tako je treba izboljšati tudi e, možnost za pogajanja in pogajalsko e, izhodišče vseh proizvajalcev, zagotoviti njihove pravice Eh, zato, da bodo lahko eh, prispevali k tej eh, vrednostni verigi. Prav tako smo želeli zagotoviti tudi večjo prožnost za delovanje trga in pa dajati večjo težo inovacijam in konkurenčnosti. Mislim, da gre za zakon, ki je dober, ki bo omogočil doseči boljše ravnoteže v agroživilskem sektorju v moji državi in mislim, da uh, bomo eh, še naprej in že doslej smo imeli zelo dobro sodelovanje z vašim parlamentom pa tudi s komisarjem hoganom in z vsemi tistimi ki um, ste nam pomagali pri eh, oblikovanju te eh, izkušnje, ki bo za vse koriste. Na koncu naj povem, da eh, bi vas želela vse pozvati, da skupaj stopimo v smeri še boljšega delovanja notranjega trga in da se še izboljša inovativne in konkurenčne eh, dejavnosti vseh eh, operaterjev, zato ker eh, bodo ti na ta način lahko prispevali gospodarstvu Evropske unije, zaposlovanju Evropske unije in na ta način zagotoviti boljši položaj vseh operaterjev in boljši, boljšo izgradno notranjega trga. gospa ministrica hvala za vaš govor hvala da ste nam podali te zelo podrobne informacije čestitam vam za pogum in odločenost zavedamo se kakšen je lahko odziv mnogih institucij glede morebitnih eh, kršitev tržnega gospodarstva. Vaši ukrepi so zelo jasni in konkretni. In to je zelo dobra praksa tudi za vse druge. V tej hiši imamo tradiciji, da damo najprej besedo koordinatorjem. 14 ljudi je na seznamu. Prosim, zagotovite, da govorite najdlje dve minuti. Bom štopal. Takoj, ko vam čas poteče, bom udaril skladivom. Gospod Des, izvolite. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa ministrica Izabel Garcia Teherina. Veseli me, da ste tukaj in če sem odkrit, ste me prijetno presenetili s tem programom, ki ga izvajate v Španiji. Gospa Magines, že nekaj časa obdeluje to temo in eh, vsi smo pozorno prisluhnili. Marsikaj lahko izkoristimo tudi pri svojem delu. Zanimivo je, kakšne nacionalne možnosti so podani. Našega lastnega ministra smo že večkrat pozivali, da tudi v Nemčiji postopa podobno, tako da smo zdaj še bolj um, pripravljeni k temu, da se izkoristijo nacionalne možnosti. Rekli ste, da je veriga tako močna kot njen najšipkejši člen in ta najšipkejši člen so vedno proizvajalci. Recimo, če imamo eh, neko eh, veliko zadrugo, eh, ki proizvaja mleko, potem ta ni tako občutljiva, potem so tukaj še velike trgovinske verige, ki imajo veliko moč na trgu. Vprašanje imam. Kako ste vključili trgovinske verige? Ali so rade sodelovali ali so se počutile prisiljene sodelovati? To me zelo zanima. Potem ste omenili, da je vaš cilj, da zmanjšate tudi roke plačil. To je zanimiva navezna točka. Ali lahko poveste, kakšni so ti roki plačil, recimo na področju sadja, zelenjave, mleka? To bi bilo za nas zelo zanimivo. Potem ste govorili tudi o sankcijah. To se nam zdi zanimiv pristop. Kaj ti, eh, če vse temeli samo na prostovoljnosti, eh, morda ni najbolj činkovito. Eh, potem ste govorili tudi o uspešnosti nadzora. Zanimivo je slišati, kako lahko funkcionira tak sistem. Pripravljen sem oziroma želim si, da bi predstavitev vašega modela dobili tudi v pisni obliki, kajti zelo zanimivo je, da ga nekoliko bolj preučimo. Želim vam eh, veliko uspeha pri vašem delu. Eh, poslanska skupina Jeles vam želi veliko uspeha na nacionalni ravni. Hvala lepa. Dziękuję pan poseł De Castro. Grazie, Presidente. Hvala lepa, gospod Castro. Eh, Gospa ministrica, spoštovana Izabela, hvala lepa za to zelo zanimivo predstavitev, ki nam je predstavila špansko izkušnjo. Danes je zelo poseben čas, kaj ti glasovali bomo o dosjeju o nepoštenih trgovinskih praksah pri katerem je pripravljalka mnenja gospa Magines. Tako da gre tukaj za uh, srečno naključje, gre ravno za čas, ko tudi mi v parlamentu obravnavamo nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano. Nobenega dvoma ni, da je španski zakon iz leta 2013 uh, eh, posledica zlorab različnih pozicij v verigi preskrbe s hrano. Seveda pa eh, to opažamo tudi v drugih eh, državah Evropske unije, recimo eh, tudi pri nas doma v Italiji, kar nekaj protestov, demonstracije v zvezi z multinacionalko, ki praktično nadzira celoten trg svežega mleka v Italiji. Ne gre samo za multinacionalko v evropskem obsegu, temveč svetovnem. Uh, Za kmete eh, je težko mm, najti moč, da se zoprstavijo takemu stanju, recimo s pismo pogodbo, eh, ki eh, se enostransko spreminja in tako naprej. Tako da pozdravljam špansko pobudo. Imam pa vprašanje v zvezi z učinkovitostjo tega sistema v odnosu do velikih družb ki so zmožne eh, nekako nalagati eh, svoja pogodbena pravila. Kmetje so jih prisiljeni sprejeti. In eh, zato tudi vlade težko posegajo, kajti težko je nalagati različne pogodbene pogoje. Zanima me, Kako učinkoviti ste pri tem? Verjetno je nekoliko zgodaj o tem govoriti. Torej gre za te pogodbe z velikimi multinacionalkami. Gospod Hajtoma. Chair, um, give... Hvala, predsednik. Besedo bi dal Jesenko. Hvala lepa, gospod ministrica. Hvala, da ste prišli zelo. Uh, Zanimivo je bilo prisluhniti. Imam vprašanje, ki je posredno povezano s tem, o čemer ste govorili. Se opravičujem, če boste menili, da sem nekoliko direkten. Vsi govorimo o protimikrobni odpornosti. To je velik problem za Evropo. Vemo, da deloma izhaja tudi iz medicirane hrane za živali oziroma krme. In ena od držav, ki ima največji, eh, največjo težavo, ste tudi vi oziroma mi ampak parlamentarci še vedno prihajajo iz Španije in želijo nekako zvodeniti zakonodajo na področju medicirane krme. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, ali to podpirate ali ne, kajti tukaj gre tudi uh, za Eh, varstva okolja. Torej, eh, ne gre samo za vašo stranko, temveč za vašo državo in postopanje na tem področju. Ali menite, eh, da je ustrezna uporaba antibiotikov v preventivne namene ali pa je to praksa, ki krši tako pravila zdrav, javnega zdravja kot tudi prostega trga? Želel bi dobiti odgovore tako pisno kot tudi ustno. Hvala lepa. Dziękuję pani poseł Sedra hvala lepa predsedujoči gospa ministrica bila sem med koordinatorji ki niso podprli eh, vaše eh, prisotnosti tu zato ker sem bila prepričana da boste eh, izpustili nekaj zelo pomembnih vprašanj in če se navežem na vprašanje mleka torej to tu je prišlo za eh, sporazum, ampak eh, mislim, da vaša predstavitev pred tem odborom o zakonodaji eh, v španski državi ni ustrezna. Ja, res je, da javni sistem regulative, ko ste govorili o tem zakonu o verigi, pozablja ključno vprašanje cene Eh, kajti ko se ureja, se ne ureja eh, proizvodnjo na trgih in tudi se ne ureja eh, standardov konkurenčnosti. Nujno je, da se resnično nadzoruje in določa cene za proizvode. Kajti sicer bo ta obvezna pogodba popolnoma brez uh, brezpredmetna, kajti vedeli bodo morda proizvajalci, kdaj bodo eh, dobili eh, plačilo, ampak eh, to še vedno ne bo zavarovalo teh cen. Torej naj povem, da španska država ustraja in je ustrajala, da se vključi vse deležnike v tej eh, verigi ampak naj povem da je tu še celo vrsto eh, združenj in pa društev ki niso bila vključena gospa ministrica kar je ključno je da se določi minimalno ceno zato da se lahko zagotovi dostojno življenje za kmetovalce v španiji in v evropski uniji. Ich gebe das Wort an meinen katalanischen Kollegen Jogi. Gospod Hausling, eh, dal bom eh, besedo katalonskemu kolegu. Ministra. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospa ministrica. Želel bi um, odgovoriti kolegici iz Aldeja, da jo ne podpira celotna španska delegacija, torej gospa je govorila za svojo skupino. Gospa um, ministrica. Torej, dejstvo, da imamo ta zakon, je že velika izboljšava. Eh, kot eh, je povedal kolega Sedra, pa eh, vemo, da torej ni v tem zakonu opredeljene minimalne cene za proizvajalce in vemo tudi, da so proizvajalci zelo skeptični, skeptični glede te etičnega kodeksa dobrih praks, kajti ta kodeks dobre prakse temelji na prostovoljni osnovi in glede tega imam vprašanje. Torej, veste, da je naša država zlasti na področju sadja in zelenjave izvoznica eh, teh proizvodov in zanima me, kako bi se lahko izboljšali eh, to. Mm, verigo v sektorju, ki je izvozni sektor. Tu se sprašujem, eh, kakšne možnosti sploh imamo za izboljšanje te verige. Po drugi strani pa je Evropska unija eh, ki naj bi tu ščitila eh, zaposlene v sektorju, se lahko sklicuje samo na neko, nek prostovoljni eh, kodeks. Na to ste omenili um, ruski veto, tu je šlo za proizvode, ki niso bili namenjeni nujno na španski trg, temveč na evropski trg. In um, zanima me, um, kakšno moč dejansko imajo ti prostovoljni dokumenti na ravni Evropske unije. Dziękuję, pan poseł Ferrante gospod fernandez izvolite Hvala lepa za vse te izmenjave. Želel bi povedati, da sedaj razpravljamo že o ne vem kolikem, eh, ne vem katerem že eh, dokumentu Evropske unije, ki ureja verigo preskrbe s hrano večina proizvajalcev v Evropi itak proizvaja v izgubo. In eh, to znižanje proizvodne cene pa eh, tudi ni nekaj, kar bi koristilo potrošnikom. In zanima me, kakšni ukrepi so bili sprejeti proti temu. Vsi vemo, da je razlog za ta pro problem, skupna kmetijska politika, ki uh, ne ureja količin proizvodnje na ustrezen način in kjer, ki izpostavlja proizvajalce za um, pač vsem, vse mogoče uh, zlorabe tako v eh, kmetijski industriji kot v veliki distribuciji. Torej, mislim da je treba odgovore iskati eh, drugod torej pri koncentraciji eh, akterjev na agroživilskem, v agroživilskem sektorju in pri distribuciji torej ta koncentracija je vedno večja in to se ni spremenilo in gospa ministrica mislim da eh, je treba tu se nehati sprenevedati in treba je v celoti spremeniti konkurenčnost in pa konkurenčno pravo v Evropi. Prosimy panią poseł Magines, która jest e, autorem opinii. Pani prezydent. Zdaj pa dajem besedo pripravljalki mnenja gospe Magines. Hvala lepa, predsednik, dobrodošli, ministrica. Hvala lepa, da ste se nam pridružili. Običajno pridejo k nam ministri takrat, kadar e, določena država predseduje svetu. Zelo, zato je zelo dobro, da ste tukaj z nami in spodbudila bi tak pristop tudi z drugimi ministri. Tri stvari bi spostavili. V Španiji ste ugotovili, da potrebujete ukrepanje in politično ste se tega lotili, tako da vam čestitam. Druga točka, kombinirali ste zakonodajo s samoregulacijo. Trenutno imamo na ravni Evropske unije prostovoljni kodeks v zvezi s pobudo, eh, ki se nanaša na preskrbo s hrano in uh, trenutno imamo neke predloge v zvezi z zakonodajo Evropske unije. Tako uh, da nas zanima, kako vi razmišljate, kako so oboji ukrepi združljivi. Tretja točka, ki ste jo omenili v svojem uvodnem nagovoru, pa se je nanašala na trajnostnost uh, verige preskrbe s hrano. In mislim, da se moramo osredotočiti na to. Uh, Gre za to, kako stvari delujejo, vključno s konkurenčno zakonodajo. Tukaj so vprašanja, ali lahko veriga preskrbe s hrano eh, zagotovi določeno raven konkurence, če naj se tako izrazim. Eh, zanimajo me vaši komentarji. Tako kot eh, DES bi tudi jaz želela dobiti eh, vaš govor v pisni obliki. Mislim, da je zelo izčrpen in tudi moji kolegi bi bili zelo veseli, če bi ga lahko dobili. Potem so tukaj povezave in pomisleki v zvezi s konkurenčno zakonodajo, eh, ki se nanašajo na ta mm, dosje. Zanima me, ali je bilo kaj odpora, odkot je izhajal, kaj pa glas potrošnikov. Eh, govorimo tudi o tem, da je treba pozornost posvetiti eh, potrošnikom, interesi potrošnikov. In proizvajalcev dosti krat niso toliko vsak k sebi. Zanimivo je tudi, da moramo poskrbeti za interese Eh, potrošnikov. Kmalo bomo glasovali o mojem poročilu. Mislim pa, da je bilo vaše, eh, vaša predstavitev eh, zelo dobra za nekakšno otvoritev glasovanja. Upam, da boste enako uspešno nadaljevali. Najlepša hvala. Še drugi poslanci so se priglasili k besedi, tako da prosim, da ste jedrnati in kratki. Z nami pa je tudi nekaj gostov iz Italije. Tako da vas lepo pozdravljam na zelo zanimivem sestanku našega odbora. Sedaj pa dobi besedo gospa Garcia, prosim. Najlepša hvala, mm, predsednik, in najlepša hvala, gospa ministrica, da ste se udeležili današnje seje. Rada bi čestitala španski vladi za eh, to pobudo, ki je seboj prinesla dobre rezultate. Seveda pa je tole prvi korak. Menim pa, da je vaša pobuda izvrstna. In zastavila bi vam samo naslednje vprašanje, gospa ministrica. Ali menite, da možnost izboljšanja zakonodaje predstavlja vprašanje, s katerim se lahko ukvarjamo ne samo na nacionalni ravni, temveč tudi na evropski ravni? Bi se morali morda bolj osredotočiti na to? Slišali smo o tem, eh, da je razvoj, hitrost razvoja odvisna od najšipkejšega člena v verigi. In če si pogledamo Evropsko unijo, gotovimo, da je tule kar veliko mm, šipkih členov v verigi, tako da je treba posod zagotoviti izboljšanje. Mislim, da lahko izboljšamo sektor mleka, kot smo slišali mm, že danes do povdan. Sektor bi lahko izboljšali tudi prek eh, izboljšanja vpliva proizvajalcev mleka, tako da bi jim omogočili močnejšo vlogo v prehrambeni verigi. Tudi Evropski svežen se deloma osredotoča na to. In še tretje vprašanje, gospa ministrica. Španska agencija, po mojem mnenju, Eh, je agencija, ki je ne gre spregledati. Morda je to model, ki bi ga lahko um, razvili in nadgradili v vseh državah članicah. To je model, ki ga je vredno pregledati, zato da bi ugotovili, kako je z boljšim izvajanjem sankcij. Morda bi lahko ta model eh, izvozili tudi v druge države. Mislite, da je to možno? Najlepša hvala, gospod Viler. Ja, Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa, ministrica, dobrodošla. <clears throat> torej, najprej ne povem, da se mi zdi ustrezno, da ministrica španske vlade sedaj pred tem parlamentom intervenira. Čez tri tedne eh, imamo regionalne volitve in zato bi bilo bolj ustrezno, če ne bi imeli predstavnika španske vlade tu. Ampak kakorkoli že, gospa ministrica, vas lepo pozdravljam. Pred štirimi leti ste prevzeli vlado in eh, naredili ste veliko, ampak niste pa rešili vsega, nažalost, za kmetovalce. To je zakon, ki ima dober namen, ki ima nekaj zanimivih eh, elementov in eh, kar se meni zdi najbolj zanimivo je ta režim kazni po eni strani, po drugi strani pa ustanovitev eh, te agencije za um, obveščanje in pa za nadzor prehrambenega sektorja. Ampak še vedno s tem eh, zakonom ne urejamo eh, naprimer določenih stvari po posameznih eh, sektorjih, naj si bodo cene, naj si bodo obseg proizvodne in tako dalje. Naj povem, naprimer, da um, imamo ureditev mlečnega trga na evropski ravni, ki uvaja pogodbe ki so zavezujoče tudi za španijo in to ravno na tem področju. Zelo nakratko bi povedala še nekaj besed in sicer eh, zanima me glede tuna, kakšno je stališče španske vlade glede omejevanja kvote tuna. Hvala. Pan posel Rope iš tikrųjų gerbiami ministrė noriu padėkoti jums už gospod rupe hvala gospod predsednik Gospa ministrica, rad bi se vam zahvalil za to, da ste predstavili situacijo v Španiji in vesel sem, da niste čakali na zunanje spodbude, ampak da ste sami sprejeli pobudo in dosegli dobre rez rezultate. Zastavlja pa se mi vprašanje, mar se vam ne zdi, da bi bilo bolje imeti enoten evropski sistem na mesto 28 nacionalnih režimov, zaradi katerih morda pride m, do konfliktov in kršitev ter do sodnih postopkov. Menim, da se mlečni sektor sooča z najtežavnejšo situacijo. Cene so zelo nizke. Litovski proizvajalci mleka in potrošniki so včeraj podpisali peticijo, so posredovali svoje podpise, skoraj 4500 um, podpisi na ta način želijo opozoriti, da je treba vzpostaviti enoten mlečni sistem in enoten plačilni sistem v tem sektorju. In mislim, da bi si morali prizadevati, da bi v prihodnosti preprečili krize. Zagotoviti je treba, da naši kmetje ne čutijo negativnih vplivov krize. Menim, da bi morale vse države članice zagotoviti, da imajo kmetje močno pogajalsko izhodišče. Tako da me zanima, kakšno je vaše mnenje glede možnosti vzpostavitve tovrstnega enotnega evropskega sistema. Ob tem pa vam želim eh, veliko uspeha pri nadaljem izboljševanju vašega sistema in izboljševanju sistema posod po Evropi. Gospa Köstinger. Najlepša hvala, gospod predsednik, in najlepša hvala, gospe ministrici. Hvala, da ste prišli sem in hvala za zanimivo predstavitev. Moje vprašanje bom predstavljala zelo na kratko. Zelo močno se ukvarjamo z evropsko razsežnostjo. In mislim, da se ne moremo izogniti temu, da od prostovoljnosti sedaj preidemo tule tudi na obvezujoče ureditve. Kaj ti? Glede na monopole, na evropskem trgu vidimo, da do, dosedani pristop ni bil uspešen. Zanima me, kakšne so izkušnje, ki jih imate na španskem od sprejetju zakonodaje. Zanima me, kje vidite šibkosti, kje bi vi osebno še izboljšali zadeve. Kje vidite tudi konkretne napotke, ki bi jih lahko prevzela širša Evropa? Torej, kaj se lahko naučimo iz eh, vaših naukov na evropski ravni? To je moje vprašanje. Hvala. Buda. Mulțumesc, domnule președinte. Gospod Buda. Ministru și în același timp mulțumiri pentru expunerea. Najlepša hvala, gospod predsednik. In uh, čestitke ministrici. Zelo kratko vprašanje imam glede sektorja prašičega mesa. Obiskal sem Španijo in uh, sestal sem se s številnimi akterji v Španiji in izvedel sem, da kilogram uh, prašičega mesa stane nekoliko. Mm, več kot evro, to je veleprodajna cena. Zanima me torej, kako lahko še živi ta m, mm, sektor, glede na to, da je m, mm, cena proizvodnje enega kilograma prašičjega mesa m, pravzaprav enaka prodajni ceni. Ali imate kakšne dodatne ukrepe, ki omogočajo vašim kmetom, da preživijo, ker drugače ne razumem, kako jim to uspeva? Ker je cena proizvodnje pravzaprav enaka ceni prodaje. Hvala. Dziękuję pan poseł Blan. Thank you. Thank you, Chair. Um, I think my question's been asked um, by... Hvala, gospod predsednik. Mislim, da so vprašanje zastavili že drugi, ampak moje vprašanje se vseeno glasi. V Španiji ste uvedli lasten pravni pristop. Ali menite, da bi, imeli tu, da bi bilo dobro, če bi tu imeli evropski pristop? Ali bi to oteževalo reševanje španskih držav? Uh, ali bi torej evropska zakonodaja pomagala ali bi uvajala ovire. Hvala. Bogovič. Hvala, gospod Bogovič. Eh, hvala ministrica za to, da ste danes med nami. Ste pokazali pristop, eh, ki ga je obrala Španija. Eh, žal ocenjujem, da ga na nivoju Evropske unije ali ne znamo ali pa ne zmoremo obrati. Zato pozdravljam da se je zgodila država in da ste v španiji bili dovolj hrabri na tem področju. meni je zelo pomembno to kar ste naredili da je pristop večplasten se pravi da imate na eni strani zakon z nadzorom s kaznimi eh, ki je tudi lahko represiven se pravi da ima orodje po drugi strani pa so vgrajeni ostali elementi kot je sistem samoregulacije kodeks dobrih trgovinskih praks sistem za reševanje sporov opazovalnica pomembno je v teh zakonih in pa pri teh pristopih vedno da so res vključeni vsi deležniki v tej verigi še bolj pomembno kot to da so pa vključeni deležniki pa je da, so, da je vključena javnost in s tem tudi potrošniki. Eh, sam nisem optimist da lahko mi eh, v kmetijskem sektorju bijemo bitko z monopoli z velikimi firmami zagotovo pa bo ta bitka lažja v kolikor bo zelo jasno in javno vključena tudi javnost in s tem potrošniki. mislim da je na tem delu potrebno eh, nadaljevati in eh, upam da bomo iz vaših izkušenj ki ste jih eh, si napravili v španiji tudi eh, najdel izkušnje za druge države najbrž pa ne bo moč en in isti zakon uveljavljati v vseh državah eh, vsekakor pa mislim da bi do določene mere bi moral biti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 torej tako uravnotežen prispevek tudi zlasti v luči um, resnosti te težave. Mislim, da je odlično, da razmišljate o odgovorih na te težave v pristopu partnerstva, v pristopu vključevanja. Uh, in tu se eh, je treba vprašati, torej, kakšna so razmerja med deležniki in zlasti se mi zdi pomembno, da se govori tudi o ceni pri vašem pristopu. Najlepša hvala, gospa Hazenkamp. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, gospa ministrica. Vsako leto umre veliko bikov v španskih uh, tekmah in uh, pri bikoborbah ti biki močno trpijo in počasi umirajo. Tu gre za eh, festival, pri katerem gre za izvajanje mm, zelo brutalnih praks nad biki. Ljudje mm, na konjih eh, ubijajo mm, bike. Tudi to je ena izmed tradicij v enem izmed španskih mest. Nekatere bike celo zažgejo in ti biki na to začnejo bežati in trpijo hude muke. Velika večina evropskih prebivalcev želi ustaviti to vrstne prakse. Evropski parlament želi odpraviti prakso bikoborg in menimo, da bi morali preprečiti subvencije za vzrejo teh bikov. Ali boste okinili to vrstne grozovite prakse? Ali boste upoštevali mnenje evropskih državljanov in vaših državljanov? Hvala, gospod Kužmijuk. Dva pitanja. Ustava... Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa ministrica, dve vprašanje bi vam rad zastavil. Zakon, ki ste ga predstavili danes, velja v Španiji že več kot eno leto. Bi nam lahko podali nekoliko več informacij glede podrobnosti tega zakona? Kakšen vpliv ima ta zakon na življenje kmetov? Ali se je njihova situacija izboljšala? Potem pa glede potrošniških cen. Kakšen je bil učinek te zakonodaje na potrošniške cene? Ali so se te povečale? Če drugo vprašanje, gospa ministrica. Ta institucija, ki m, mm, nadzoruje izvajanje zakonodaje, e, vključuje tudi sistem sankcij. Kakšne so te sankcije? Gospa Martinez, prosim. Mm, gracias, señora ministra, por estar aquí, aunque me parece que. Hvala, gospa ministrica, da ste tu. Čeprav, eh, kot je bilo že prej povedano, se mi ne zdi eh, to primeren trenutek, glede na to, da so v Španiji volitve. Torej, tu ste govorili o zakonu, ampak ta zakon ima polno vrzeli. Kako lahko trdite, da ta zakon izboljšuje uh, situacijo? Uh, Eh, naših proizvajalcev, glede na to, da se njihovi dohodki samo, krajš, samo eh, znižujejo in da eh, živimo dejansko v situaciji, ki se razlikuje od ene države do druge in kjer smo pa si v tem enotni, da smo vsi žrtve velikih podjetij ali se vam ne zdi, da bi bilo bolje eh, vzpostaviti modela, ki bi dejansko zaščitil naše eh, kmetovalce in živinorejce in dejansko zaščitil njihovo delo. Dziękuję, pani poseł Szajer. Pani poseł. Hvala. Gospod Sajer. Ik kijk naar de minister. Dit is het onderwerp. Pardon. Gospa Schreier, Pirik. Inkomst met. Hvala, predsednik. Eh, gospa ministrica, gre za aktualno vprašanje, o katerem vedno znova govorimo. Sama sem bila vključena tudi v združenje, ki se je obkvarjalo s temi vprašanji v Bruslju. In sami ste sedaj predstavili situacijo v vaši državi. Vem pa, da ima tudi Belgija v pripravi dober program. Zanima me, ali ste aktivni tudi v svetu. Sicer vem, da ste zelo zaposleni pri vas doma, ampak eh, morda bi bilo dobro, da spregovorite tudi v svetu. Gre za vprašanje, kako se lahko lotimo to vrstnih izzivov. Dejali ste, da ko želite prispevke zaradi krize, da obstaja tudi ustrezan program. Zanima me, kako razdeljujete ta sredstva ali poteka razprava tudi o porazdeljevanju sredstva. To me zanima. Hvala. Kaputo. Gospod Kaputo. Anch'io ringrazio il ministro. Hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil ministrici za udeležbo na današnji seji in hvala za predstavitev. Rad bi čestital španski vladi za sprejeto pobudo. Zakon je šele začel veljati, tako da še nismo prejeli dovolj od rezultatov za ocenitev uspešnosti. Zdi pa se, da gre za dobro prakso. In ker je praksa dobra, bi jo bilo dobro prenesti tudi na evropsko raven. Dobro bi bilo razmisliti o usklejeni zakonodaji na evropski ravni. Gospa ministrica je dvakrat omenila zamisel oziroma mm, primere um, goljufij s hrano v svoji predstavitvi to je zelo aktualna tema v Evropi. Zanima me, ali merite oziroma do katere mere menite, da bi morali vzpostaviti evropski sistem za odkrivanje golofij, predvsem, ko gre za golofije pri označevanju geografskega izvora mm, živil. 23 Tako, sedaj pa smo izčrpali seznam govorcev. Oglasilo se je 23 poslancev, ki so zastavili vprašanje ministrici. Tudi sam bi rad dodal še eno vprašanje. Zanima me, ali ste svoj projekt predstavili svojim kolegom, torej drugim ministrom za kmetijstvo. Verjetno seveda govorite o teh rešitvah um, večkrat, ampak ali ste prav formalno na ravni sveta za kmetijstvo predstavili španske rešitve. Tako, sedaj pa prosim ministrico, da se odzove na zastavljena vprašanja. Izvolite. Hvala lepa predsedojoči, hvala lepa vsem za vaša vprašanja in prispevke. Poskusila se bom odzvati na vse, vprašanja, na vse vprašanja in vse prispevke. Nekateri so zelo oddaljeni od zakona, ki sem ga predstavila, ampak vseeno bom poskušala odgovoriti. Gospod Des eh, me je vprašal, kakšen je učinek eh, sankcij na posamezne sektorje, kakšna je situacija na področju distribucije in tako dalje. Torej, situacija je prav gotovo boljša, kot eh, preden je bil zakon sprejet, kajti kot smo lahko opazili tudi v drugih državah Evropske unije, Eh, takšna ureditev omogoča boljše učinkovanje in boljšo organizacijo dela po celotni verigi. Ampak, kot rečeno, tu gre za zakon, ki je za vse in vsi so bili udeleženi pri pogajanjih od prvega do zadnjega trenutka. To je zakon, ki je bil sprejet pravočasno. To je zelo ambiciozen zakon, ampak eh, na vsaki fazi eh, so se deležniki strinjali, distribucija je tudi vedela, da mora spremeniti svojo prakso. In na ta način eh, zakon tudi sedaj uresničuje to voljo po spremembi, ki so jo podprli tudi vsi deležniki na področju distribucije. Torej, če, kar se tiče kodeksa, čeprav je prostovolen, eh, je k njemu pristopilo zelo, zelo veliko eh, akterjev. In eh, jasno je, da nima smisla, da imamo nek prostovoljni kodeks, če se mu ljudje ne priključajo. Na to je bilo govora torej o mleku, sadju in zelenjavi. Uh, Torej, agencija za nadzor ima načrt eh, teh eh, inšpekcij po uradni dožnosti. Ta načrt eh, je nek živ organizem, ki se ga vse čas lahko spreminja po potrebah. V zadnjem letu, naprimer, smo se osredotočili na sektor sadja in zelenjave. Eh, zlasti v okviru eh, situacije, eh, ki jo je povzročil ruski veto in na ta način smo po celotni verigi tudi okrepili nadzor na področju sadja in zelenjave. Španija seveda ni nobena izjema v Evropski uniji in načrt nadzora je trenutno eh, zlasti posvečen prioritetnemu sektorju mleč, mleka in mlečnih izdelkov. Kot rečeno, nadzori, ki jih izvaja agencija, so dinamični, lahko se spreminjajo tudi glede na okoliščine in glede na potrebe v vsakem posameznem trenutku in po posameznih sektorjih. Seveda vam bom svoj uh, govor, svojo predstavitev tudi uh, posredovala. Prav tako vam bom posredovala tudi uh, samo besedilo zakona. To vam je vse v celoti na voljo, torej parlamentu, vašemu odboru, kot sem tudi že povedala. Na to je uh, gospod De Castro govoril o mlečnem sektorju, v odnosu do velikih podjetij. Torej, prej sem predstavila ukrepe, ki eh, preprečujejo prepovedane prakse, torej ne moremo več imeti pogodb, ki ne bi bile ustrezne, ki ne bi upoštevale minimalnih zahtev. Ne gre za kakršne koli pogodbe, gre za to, da morajo te pogodbe vsebovati te minimalne pogoje in posebne zahteve so vključene za pogodbe z velikimi podjetji, kjer je tveganje eh, še toliko večje zaradi začetnih neravnotežij. Torej imamo določene trgovinske prakse, nepoštene trgovinske prakse, ki so opredeljene, ki so eh, kaznovane, če do njih pride in v pogodbah je tudi predvideno, da če ne bodo določeni eh, pogoji izpolnjeni, da bo prišlo do eh, sankcij. Na to je bilo govora o mikrobiotski odpornosti, ki ni urejena v tem zakonu o verigi s preskrbo s hrano. Naj povem, da mm, Španija eh, zelo eh, skrbno izvaja evropsko zakonodajo ki to ureja in zato mislim, da ne gre eh, mešati makrobiotske odpornosti živali z metodo um, zdravljenja živali, medikalizirane krme in tako dalje. Mislim, da ne gre sedaj začeti te razprave, kaj ti gre tu za dve različne stvari. Po eni strani gre za um, zdravljenje živali, za administracijo teh uh, zdravil, po drugi strani pa gre tu za zakonodajo, ki jo Španija v celoti in skrbno izvaja. Na to je gospa Sendra govorila o evropski mlečni krizi, ki ni španska kriza. Torej v Španiji eh, smo imeli eh, situacijo, ki zahteva eh, dve pripombi, torej vse, kar je ta vlada od samega začetka naredila na mlečnem sektorju, gre uh, torej vse, kar je ta vlada naredila na mlečnem sektorju, se navezuje samo na španski mlečni sektor in ni povezano z eh, mlečnim sektorjem v drugih državah. Na to eh, vaše vprašanje, ki se je navezovalo na skupno kmetijsko eh, politiko in na ta ogromen proračun, ki ga ta predstavlja. In na vprašanje mlečnega sektorja znotraj eh, skupne evropske politike. Eh, Naprimer, španski sektor je v letu 2015 eh, zabeležil um, izgube 15 milijonov evrov. Um, in zato eh, je bilo pač potrebno predvideti eh, ustrezne pomoči, ustrezne ukrepe, zato da se to eh, lahko zagotovi. Šlo je tudi za velike izgube, za več kot 50 odstotkov izgub določenih subvencij in konec teh mlečnih kvot je vodilo tudi v zelo v zelo težko situacijo. Kar se tiče sporazuma 7. septembra z Evropsko komisijo, eh, s tem smo poskušali zaščititi mlečni sektor in eh, pogajali smo se ehm, o vseh možnih zakonitih eh, ukrepih na nacionalnem in na evropskem nivoju, zato da lahko skupaj zagotovimo um, učinkovitost te verige. Kar se tiče evropske ravni, si je Španija prizadevala za ovojnico za mlečni sektor, ampak uh, tu gre zlasti za nacionalne izvedbene uh, ukrepe na to. No, hemos aumentado la vigilancia del cumplimiento de la ley. Gre tudi za vprašanje potrošnje mm, in urejanja mm, onkraj evropske ravni. Tako da je treba razmisliti o tem, kako zagotovimo pozitiven učinek naših ukrepov na mlečni sektor. To velja tako za proizvajalce mleka, kot tudi za živinorejce. Okrepili smo vlogo združen za proizvodnjo mleka. Prav tako smo sprejeli schemo razdeljevanja mleka v šolah. Pri tem smo sodelovali z združenji, ki se ukvarjajo tudi z razvojem podeželja, tako da imamo spostavljen program in ta sektor spodbujamo, da Mm, zagotovi večje združevanje v zadruge. Včeraj je potekal naprimer prvi sektorski forum na področju mlečnih proizvodov in sprejeli smo sedem dodatnih ukrepov, ki bodo podprti eh, z naše strani. Uh, in strani Evropske unije gre za 31 milijard, eh, milijonov evrov, pardon, ki bodo namenjeni proizvajalcem mleka. Prav tako imamo moratori eh, na podeljevanje kreditev strani ministerstva. Želimo torej zagotoviti, da se izvajo te ukrepe in to zagotavljamo prek eh, kraljevega odloka. Tako da smo na takšen način spodbudili vse ukrepe, ki spodbujajo boljšo proizvodnjo in zagotavljanje kakovosti. Upoštevamo torej strateške smernice in strateške smernice imamo tudi za mlečni sektor. V letu 2015 smo jih specifično izdelali za to. Vlada je mm, za to namenila več kot 80 milijonov evrov za ta sektor. Mislim, da če se torej vsi potrudimo, bomo opazili tudi izboljšanje na trgu. Če bomo pač pravilno in usmerjamo namenjali um, sredstva, da sektor, ki potrebuje veliko več pomoči kot drugi sektori v kmetijstvu. Vlada je že od vsega začetka sodelovala s proiz Združenji proizvajalcev mleka in bili smo ene izmed prvih vlad v Evropski uniji, ki se je zelo zgodaj lotila težav v tem sektorju zelo močno smo povezani z mlečno industrijo in na voljo imamo orodja za soočanje z izzivi. In mislim, da so izzivi v naši državi veliko številčnejši na tem področju kot v kateri drugi državi Evropski uniji. Situacijo sem vam že obrazložila ugotavljamo, da m, mm, nobena druga država pravzaprav ne izdvaja zadev enako kot mi, ker nimajo takega sistema kaznovanja in sankcij, kot ga imamo mi. Nihče ne ščiti prek sankcij um, in kazni svojega mlečnega sektorja tako kot mi. Tako da, če si pogledamo sedaj še prodajo prodajo smo vključili v ukrepe španske države, tako da se spopadamo s temi vprašanji in mislim, da noben m, mm, trgovinski sektor ni tako zelo zaščiten, m, mm, kot je španski mlečni sektor. Tako da mislim, da smo vzpostavili okvire za m, mm, dobro izhajav, pogajalsko izhodišče. Prav tako na takšen način zagotavljamo spoštovanje konkurenčne pravičnosti. To je element, ki bi ga lahko prenesli tudi na druge države članice. Potem, da omenili ste, da morda sam kodeks ni dovolj za urejanje stanja zaradi tega, ker je prosto volen. Morda se nisem prav Mm, izrazila. Govorili smo o ureditvi 5 plus 1 in poleg tega tudi o samoregulaciji. To je tisti dodatni korak eh, poleg tistega, kar je samo prostovoljno. Ta del je zapisan črno na belem in vključuje jasen sistem sankcij. Na voljo imamo agencijo, ki spremlja zadeve in sprejema nadaljne ukrepe. Če je treba, ima tudi mm, to moč, da izreče sankcije. Uh, Potem je tu še kodek za dobre prakse. Ne vem, morda se nisem najbolje izrazila. To je dopolnilo zakonu, zakonu ki vzpostavlja m, mm, sistem sankcij. Kot sem rekla že na, na začetku, to urejemo samo na nacionalni ravni. Potem vprašanje distribucije. Spraševali ste po koncentraciji akterjev pri distribuciji. Mislim, da je to pojav, ki ga opažamo v vseh državah članicah, ki nam je skupen. Je pa pomembno, da pozivamo proizvajalce, da se združujejo, da se organiziramo. Pomanjk primankuje nam organiziranja v mlečnem sektorju, zato smo se mi osredotočili v okviru vlade na združevanje. Najprej je treba priznati um, združenja proizvajalcev, ne samo na mlečnem sektorju. Gre tudi za spodbojanje oblikovanja drugih združenj. Predvsem gre za spodbojanje vzpostavljanja zadrug, Mislim, da s tem unešamo boljšo dimenzijo in zagotovimo boljše pogajalsko izhodišče za tiste kmete, ki želijo prodajati svoje proizvode. Več kot 2560 milijonov smo namenili eh, za mm, podporo proizvajalcem v tem sektorju. Potem, če si pogledamo mm, konkurenčnost Tudi gospa Magines je govorila o potrebi potem, da je treba pregledati konkurenčnost eh, na tem področju. Mlečni sektor je tule sicer izjema, kot rečeno, ker gre tu za proizvajalske organizacije, ki lahko tržijo svoje mm, proizvode do 33 odstotkov. Tako smo dosegli mm, zgornjo mejo konkurenčnih pravil. Imamo namreč plavilo ki ga je oblikoval naš odbor za gospodarska vprašanja, ki ga je na to španska vlada izboljšala. Gre za boljšo zaščito, ne samo za voljo evropskih državljanov. Tu gre tudi za kontekst eh, splošnega razvoja kmetijskega sektorja v Evropi. Tudi na ravni komisije in sveta se sprejemajo visoki standardi, okoljski standardi, standardi dobrega počutja živali in podobno. In mislim, da je ta raven eh, izvrstna, ena izmed najboljših v svetu, tako da moramo še naprej eh, varovati tako kmetijsko tkivo Evrope treba je zagotoviti, da dobimo koristi od tega, v kar vlagamo. Treba je pritegniti tudi proizvajalce in potrošnike, ker drugače ne bomo mogli zagotoviti prednosti za potrošnike. V španski vladi pa razmišljamo tudi o dobri ravnoteženosti porazdelitve sredstev v proizvajalni veligi. Torej, želimo si sprejeti boljšo ravnoteženost in ne želimo prelagati zvišanje cen surovin na potrošnike. Nasplošno pa moramo pri verigi preskrbe s hrano zagotoviti bolj uravnoteženo pogajalsko izhodišče za vse izvajalce dejavnosti. Potem, vprašali ste potem, ali lahko izboljšamo zakon eh, in ali ga lahko razširimo na Evropo nasplošno. Naj še enkrat povem, da je to zakon, ki velja leto in pol. In seveda je treba preučiti dosedanje rezultate. Pričakujem, da bo opazovalnica lahko še izboljšala sam zakon, kajti opazovalnica je tista, ki najbolje pozna veliko preskrbe s hrano. Prav tako nam omogoča uporabo mehanizma, s katerim lahko nenehno spremljamo dogajanje na tem sekt, v tem sektorju. Torej, sam zakon določa mehanizem za izboljšanje zakonodaje. Po drugi strani pa je tu še vprašanje, ali bi to prevedlo do koristi za celotno Evropo, če bi ta ureditev razširili. Mislim, da ja. Delo, ki ga opravlja parlament na tem področju, je izvrstno in eh, ga pozdravljam in odzvala sem se prav na vaše povabilo. Mislim, da to dobro kaže na to, da je Evropski parlament zavezan temu, da najdemo rešitve na izzive, ki so skupne vsem državam članicam. Torej, ki so skupne celotni skupnosti v verigi preskrbi s hrano. Tako da naj še enkrat podarim, da sem seveda pripravljena sodelovati z vami in deliti dobre izkušnje. Ampak španska je, izkušnja je samo ena izmed mnogih. In vsekakor, bolj ko se približujemo mm, enotni skupnosti in bolj ko vključujemo mm, večje število operaterjev, mm, bolje nam bo šlo, ker mislim, da je dobro zagotoviti dobro sodelovanje med eh, akterji v tem sektorju v celotni Evropi. Seveda je pomembno najti rešitev na ravni skupnosti, kot sem dejala že uvodoma. V Španiji, kot eh, sem omenila, so živenorejci bolje zaščiteni kot proizvajalci v drugem sektorju, v drugih sektorjih, zaradi, m, mm, zaradi sistema sankcij, ki smo ga uvedli, pa so sedaj zelo dobro zaščiteni tudi proizvajalci v mlečnem sektorju. Potem glede agencije na področju brige preskrbe s hrano in izobraževanje tu gre za zelo pomembnega akterja, ker um, zakon sam govori samo o um, načelu um, dobre vere, ni pa predvideno sankcioniranje. Če pa zadev ne izvajamo, potem ukrepi ne morejo biti uspešno izvedeni. Tako da je treba imeti agencijo, ki lahko izvaja inšpekcije in nadzoruje stvari. Prav tako ima ta agencija možnost, da sproži postopke, kadar je to potrebno. Posledično ima torej agencija možnost, da izda najprej sicer opozorilo, če pa ne pride do ponovitve kršitve, lahko izreče tudi sankcije. Potem govorili ste tudi o prodajnih pogodbah. Vem, da mm, tu verjetno mm, ciljate na situacijo v Andaluziji. Tu gre za sedmi eh, člen v, v trgovinskem zakoniku. Ta člen velja tudi za avtonomne skupnosti. Tako da trgovinske izgube niso pokrite s tem konkretnim zakonom, ampak eh, z drugim zakonom. Razlog je popolnoma preprost. Veliko je zahtevkov, ki jih prejme agencija. In eh, na to se to posreduje avtonomni skupnosti. Te avtonomne skupnosti imajo na to v skladu z eh, sistemom za nadomestitev trgovinskih izgub izreči sankcije. To smo prej urejali v, v zakonodaji na področju maloprodaje. Tako da seveda pa upoštevamo upravno ureditev, vedno zagotovimo, da se zahtevki posredujejo na pravo raven, tako da se lahko sankcije izvedejo na strezni ravni. Potem Tunizija in povišanje kvote. Tu gre za olčno olje. V izhodišču smo upoštevali mm, dve pomembni, dva pomembna elementa. Leta 2012 je ol, sektor olčnega olja deloval s pozitivno nulo. Sedaj imamo torej sektor, ki je veliko bolj dinamičen, kot je bil še pred dvema, dvema letoma. Več kot 1,5 milijone ton proizvedemo. Torej, v primerjavi z mlečnim sektorjem je sektor eh, olivnega olja sedaj v, boljšem, v boljšem položaju. Mlečni sektor je utrpel velike izgube, vse do 50 odstotkov zaradi spremembe skupne kmetijske politike. Zato smo tudi tu okrepili zaščito. Upoštevali smo razpoložljiva sredstva iz večletnega finančnega okvira. Tako da smo sodelovali z, z akteri na področju olčnega olja in od zasebne hrambe smo sedaj prišli na spodbujanje izvoza. Tu zagotavljamo dodatna sredstva vsaki dve leti. Poleg tega smo res da poenotili sistem, eh, ko gre za mlečni sektor, ampak strinjam se mm, s tistimi, ki ste dejali, da je težko sprejeti harmoniziran eh, sistem na evropski ravni, ker so situacije različne. Mi smo se v Španiji želeli, da bi koristi, ki jih sprejmemo prek zakona, prenesli tudi na potrošnike. Imamo tudi združenja potrošnikov, ki so sedaj v dobri situaciji, saj um, z vidika pogajalskega izhodišča. Izvajanje mlečnega svežnja bo zagotovo privedlo do pomembnih razprav, ki nam bodo, upam, da izboljšale pomagala izboljšati situacijo v sektorju um, na evropski ravni, ker je ta sektor zelo pomemben, tako z evropskega vidika kot mednarodnega vidika. Potem glede rezultatov sprememb in sprememb zaradi um, tega zakona. Morda je še nekoliko uranjeno pregovoriti o tem, smo pa uvedli sankcije in menimo, da eh, zakon že ponuja prve sadove. Tako da sem vas lahko obvestila samo o dosedanjih ugotovitvah, seveda pa je treba še nekoliko počakati, da bomo videli, kakšni bodo končni rezultati. In, in torej, govorili ste tudi o. Uh, ceni mesa, prašičjega mesa en evro, torej v Španiji je to en evro šestdeset. Ne vem, odkot ste prejeli te informacije, kajti to ne drži. Eh, Španija ima zelo konkurenčen, organiziran trg eh, prašičjega mesa. In eh, v zgodovini smo bili dosti krat priča zelo težkim situacijam in uh, ta sektor smo uspeli tako integrirati in profesionalizirati, da je med najbolj konkurenčnimi sektori na evropski ravni. Na to je bilo govora tudi o tem, da je treba na evropski ravni zadeve urediti. No, lahko ponovim samo to, kar sem že povedala. Ja, to je pomembno in eh, tu še posebej poudarjam tudi vlogo evropskega parlamenta v tem smislu in eh, notranji trg eh, z vsemi trgovinskimi odnosi, ki v njem vladajo, je seveda nekaj, kar je precej večje in pomembnejše od posameznih držav in zato se je treba to tudi urediti na tej ravni. Na to glede potrošnikov naj povem da so bila združenja potrošnikov vedno vključena v vseh etapah vključena v pripravo tega zakona in zastopniki potrošnikov so tudi v opazovalnici verige preskrbe s hrano in prav tako so sodelovali tudi pri kodeksu dobrih eh, trgovinskih eh, praks. Torej vse to je del izvajanja tega eh, zakona vprašanje cen pa je povezano z popraševanjem na globalni ravni. Mislim, da eh, je treba zagotoviti boljše eh, pogoje za proizvajalce in za potrošnike. To je naša uloga. Na to, kar se tiče odnosov med nacionalno in evropsko zakonodajo, Na področju konkurenčnega prava, pač konkurenčno pravo na evropski ravni je to, kar je, torej gre za konkurenčni notranji trg in tu so eh, rezultati zelo pozitivni. Eh, naš namen je bil uravnoteženje pogajalskih eh, položajev in to smo uspeli. Naš namen ni bil določanje cen, temveč izogib prevladujočem položaju na trgu, naprimer. Kar se tiče pomoči, pa eh, Španija iz eh, SKP-a dobi samo zelo omejeno eh, število pomoči v živilskem sektorju, samo za zelo specifične dejavnosti na to eh, gospa eh, Martinez, ki je govorila o eh, kmetijski renti oziroma kmetijskih prihodkih za 2014. in zlasti prihodke za posamezne eh, izdelke, naprimer olčno olje in to. Torej, zopet gre tu za cilje, ki ne morejo biti uresničeni samo na nacionalni ravni. Tu gre za skupno kmetijsko politiko in naša vlada si je prizadevala za najboljše rezultate za naš sektor. In eh, kot rečeno, eh, gre tu, da za sedeminštirideset milijard eh, evrov do leta dva tisoč dvajset eh, realnost je takšna da smo v španiji zelo produktivni ampak to kar se je zgodilo leta dva tisoč trinajst je reforma skupne kmetijske politike ki zagotavlja eh, trajnost sektorja v španiji to velja za vsa področja in za celotno ozemlje španije pa ne samo Španije, torej to je ena izmed največjih eh, skupnostnih politik, skupna kmetijska politika. Torej, eh, to je mm, tudi um, najpomembnejša reforma te politike, ki gre v smeri večje konkurenčnosti. Eh, kar se tiče goljufij, eh, tu ne gre za kakovost prehrane. In Španija je tudi v prednedavnem izboljšala oziroma sprejela zakon o izboljšanju prehrane eh, in eh, na ta način lahko tudi potrošnikom nudimo boljša jamstva. In na koncu uh, Eh, ste mi postavili še vprašanje v zvezi z eh, drugimi državami, torej nismo predstavili tega zakona na svetu ministrov, ampak eh, smo besedilo tega zakona posredovali tistim, ki so izrazili zanimanje zanj. Upam, da sem odgovorila na vsa vaša vprašanja in upam, da bom imela še priložnost z vami izmenjati mnenja o tem. Pani minister, bardzo dziękujemy. Temat szeroki. Najlepsza chwala, gospa ministrica, za wasze odgovore. Ta tema je zelo široka. O njej smo razpravljali že večkrat In eh, ta tema je zelo aktualna, ker eh, bomo danes glasovali tudi o mnenju gospe McGuinness. In vedno je dobro deliti dobre prakse. To lahko vsem akterjem eh, služi kot navdih za nadaljne delo. Tako da bomo gradili na vaših izkušnjah v prihodnosti. Še enkrat najlepša hvala in čestitke. tej temi se bomo v bližnji prihodnosti še povrnili. Govorili bomo tudi o evropski razsežnosti. Še enkrat bi se rad zahvalil ministrici, da se je udeležila današnje seje in da je spregovorila pred nami. Zelo zadovoljujoče je bilo slišati, da je tu veliko idej, ki bi lahko služile kot odgovor na oblikovanje monopolov. Tako da rešitve so na voljo. Najlepša hvala, gospa ministrica. Z nami so tudi prisotni tudi mm, predstavniki drugih evropskih institucij med drugim predstavniki Evropske komisije. In prepričan sem, da se bo vsebina vašega prispevka razširila tudi na druge forume. Tako da najlepša hvala, gospa ministrica. Sedaj pa si vzemimo tri ali štiri minute odmora zaradi tehničnih eh, zahtev. Ampak vseeno zamujamo.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 Z vsebino mnenja ste že seznanjeni, vseeno pa dajem besedo pripravljalki mnenja. Eh, hvala, zavedam se, da želijo nekateri oditi, eh, tako da bom kratka. S poročevalci v Senci smo tesno sodelovali, zelo dobra ekipa smo bili in poskušali smo zaobjeti vsa vprašanja v kompromisu. Gre pa tudi za eh, mnenja k poročilu in ko. Z več kot 90 glasov smo se želeli um, znižati samo na 50. Kar nekaj je kompromisnih predlogov, pri katerih bi radi glasovali pozitivno, bi pa radi, da se koherentno odzovemo, da upoštevajo tudi naše mnenje, zato da imamo minus na, na glasovanjem sedaj na nekaterih um, točkah. Gospod Jakovčič je um, bil pripravljalec eh, mnenja, se pa je moral držiti um, mm, srečanje na Polskem zaradi situacije. Tako da upam sicer, da ne bo prišlo do preložitve glasovanja pri tem dosjeju. Um, tako da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 O kompromisnih predlogih pa bomo glasovali elektronsko, tako da najprej kompromis 1. Glasujemo elektronsko. Glasujte. Je še minute. Je še minute, pan posel Tarabella. Če... Še minuto vam dam. Predvsem za gospoda Tarabelo. Ja, to bom, to bom, to bom. 6, 13, maksimum.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 Nadaljujemo. Amandma 52. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Predlog 140. Za, proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog 2. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 25. Kdo je za? Proti. Sprejeto. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Hvala, sprejeto. Kompromis 4. Prosim, glasujte elektronsko glede kompromisnega predloga 4. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Predlog spremembe 34. Kdo je za? Proti? To bomo preverili. Prosim, glasujte elektronsko glede predloga 34. Konec glasovanja. Predlog je sprejet s tremi glasovi več za. Kompromisni predlog 5. Prosim, glasujte elektronsko. Kompromisni predlog 5. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog spremembe 69. Predlog spremembe 69. Torej, kdo je za? Proti? To bomo preverili še enkrat. Glasujemo elektronsko. Prosim, oddajte svoj glas. Konec glasovanja. Devetnaest glasov za, enaindvajset proti, torej zavrnjeno. Predlog spremembe devetinpetdeset. Kdo je za? Kdo je proti? To bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Predlog zavrnjen s štirimi glasovi razlike. Kompromisni predlog šest. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog spremembe številka 50. Kdo je za? Hvala. Proti? Zavrnjen. Predlog 36. Kdo je za? Sprejeto. 99. Kdo je za? Proti? Sprejeto predlog 80. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Ampak to bomo še enkrat preverili elektronsko. Predlog spremembe 80. Konec glasovanja. predlog eh, zavrnjen štirimi glasovi več. Dobro, da smo to preverili. Kompromisni predlog sedem. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Hvala. Sprejeto. Kompromisni predlog 8. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 133. Kdo je za predlog spremembe 133? Proti? To bomo še enkrat preverili elektronsko. Predlog spremembe 133. Konec glasovanja. 18 glasov za, 22 glasov proti, zavrnjeno torej. 127, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 123, kdo je za, kdo je proti? Zavrnjeno. Predlog 139, kdo je za? Sprejeto. Predlog 84, kdo je za? Sprejeto. Predlog 131. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Kompromisni predlog 9. Tu bomo glasovali elektronsko. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Predlog 28. Kdo je za? Prosti. Sprejeto. Šestinosemdeset, kdo je za? Trintrideset, za, proti, zavrnjeno. Sto pet, kdo je za? Proti, zavrnjeno. To bomo še enkrat preverili elektronsko. Predlog 105. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 163. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 167. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno.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 181 za, proti, sprejeto. Prav pa preverimo raje še enkrat elektronsko. 181. Zavrnjeno. Sto štiriinosemdeset, kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 182 za. Proti. Sprejeto. To 82 bomo še enkrat raje preverili elektronsko. Konec glasovanja sprejeta. 183 do je za, proti, sprejeto. Oziroma, raje preverimo elektronsko. Predlog spremembe 183. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 185, kdo je za? Proti? Preverimo še enkrat elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno s tremi glasovi razlike. 189 kdo je za, kdo je proti, sprejeto. Dobro, preverimo raje še enkrat. Predlog 189. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno z dvema glasovoma razlike. Predlog 31. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Predlog 190, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Predlog 191, kdo je za? Sprejeto. Predlog 192, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog 193, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 146 za, proti. Preverimo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto z dvema glasovoma razlike. Sedaj pa glasujmo o celotnem besedilu mnenja skupaj z spremembami. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospa Magines, eh, iskrene čestitke. bi želeli še čisto na kratko kaj povedati. Saj veste, kako težko je bilo priti do tega mnenja. Najlepša hvala. Naj samo povem, da smo glasovali mm, tako, kot smo, kar pa ne pomeni, da bomo prejeli na plenarnem zasedanju absolutno podporo, razen če bomo še naprej um, si prizadevali za vzdržno verigo preskrbe s hrano. Tako da vas še vedno prosim eh, za um, ustrajno podporo vse do plenarnega zasedanja. Eh, Hvala sedaj pa. Torej, odbor bo izrazil željo ehm, in tudi sam izrazim željo, da prepričate svoje kolege v skupinah, da podprejo, podprejo to pomembno mnenje. To je sicer mnenje na lastno pobudo, ampak še vedno je to zelo pomemben dokument. Uh, Zato res prosim, da to podprete oziroma uh, se pogovorite s kolegi. Sedaj pa točka 11 na dnevnem redu. Oziroma se opravičujem. Preden gremo na 13. točko izmenjava mnen uh, eh, z podpredsednikom EIB PIM van Balekomom. Pa še nekaj. Dobrodošli predsednik, ampak najprej bomo še obravnavali 12. točko, ne 11. ampak 12. točko. To je uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo. Hvala lepa vsem za zelo učinkovito glasovanje. Mimo grede, torej hvala lepa za to. Sedaj pa. Um, Klara Gnjo Aguilera uh, je pripravljalka mnenja um, in te pristojno odbor, ampak prosim, gospa Aguilera, beseda je vaša. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Dobro, bom eh, kratka, ker dejansko to, kar je tu naša naloga odbora za kmetijstvo, je, da pripravi mnenje. In glavni cilj je uvod, uvedba nujnih eh, trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo na osnovi terorističnega napada v mesecu juniju. In sicer je šlo za povečanje kvote za Republiko Tunizijo in sicer na področju olčnega olja. Očitno je, in to me tudi skrbi, da komisija in svet zelo sistematično uporabljata kmetijski sektor eh, za uh, mednarodno politiko Evropske unije. Seveda je treba državam pomagati. Strinjam se, da je to pomembno in tudi eh, sedaj se soočamo z veliko težavo beguncev in tudi to je treba rešiti na etičen način. Ampak eh, ponavadi se eh, pomaga državam prav z uporabo kmetijskega sektorja. Republika Tunizija ima sedaj kvoto za izvoz olčnega olja in sicer 65.700 ton letno in po mojem mnenju in po mojih podatkih nikoli niso uspeli te kvote izkoristiti v preteklih letih, sedaj pa s tem predlogom še za 30 tisoč ton povečujemo to kvoto. Kot rečeno, strinjam se s tem, da mora Evropska unija pomagati gospodarstvu te države in kot oseba, ki živi na področju, kjer se prideluje olčno olje in v mojem volilnem okrožju ogromno ljudi o, ostaja odvisnih od tega sektorja. In e, mi bi želeli, da se ne poveča kvote za olčno olje, olje za Tunizijo ni mi všeč način, kako se uporablja kmetijstvo za politične namene, kot sem že povedala. In v tem poročilu sem želela pokazati solidarnost, ki jo ta odbor želi izraziti Republiki Tuniziji, ampak pod določenimi pogoji, pogoji, ki se mi zdijo ključni za splošno politiko pridružitvenih sporazumov in pa v okviru mednarodnih eh, trgovinskih izmenjav na področju kmetijstva. Torej, jasno je, da bo ta, eh, to zvišanje eh, kvote za Tunizijo zelo prizadelo del kmetijskega sektorja v Evropi. Torej, ja, strinjam se s pogajanji, ampak pod določenimi pogoji. V nobenem primeru se pa ne strinjam s tem, da se poviša to kvoto. Torej, v mojem poročilu bi rada izpostavila tri glavna vprašanja. Prvič, eh, prosili bi komisijo, da pripravi študijo v učinka za eh, takšen ukrep. Torej, če bomo uvedli novo kvoto oziroma povišali kvoto, potem je treba narediti oceno učinka. Španija, Italija, Portugalska, vse sredozemske države bodo utrpele škodo zaradi tega povišanja tunizijske kvote. Poleg tega, to vključuje tudi presedan torej potrebujemo študijo učinka drugič to mora biti zelo jasna, jasen dodaten ukrep in nujen ukrep in ne sme trajati dlje kot dve leti in ne moremo predvideti nobenega podaljšanja torej gre za izreden in nujen ukrep Prav tako je treba tudi mesečno preverjati dejanske količine. Ni dovolj, če se to stori samo letno. Mislim, da letna sprečevala bi imela zelo velik vpliv na celoten sektor olčnega olja. Medtem ko mesečna sprečevala omogočajo minimalizacijo učinka na evropski trg olčnega olja. Torej, še enkrat ustrajam pri mesečnih pregledih in spričevalih. In na to, če bomo to sprejeli, potem bomo prišli na 90 tisoč ton oljčnega olja, kar je proizvodnja portugalske in to bo imelo učinek na Evropsko unijo. Torej, moramo seveda biti občutljivi na potrebe Tunizije, ampak eh, občutljivi moramo biti tudi na naše potrebe in zlasti na sektor oljčnega olja rapidamente presidente solo te Castro Hvala lepa, predsedujoči. Zelo bi podprl ta, to poročilo gospe Aguilera. Vsi se povsem strinjamo s tem, da Evropska unija mora nekaj storiti za to, da se odzove na to hudo krizo, v kateri se je znašla eh, Tunizija. Ampak eh, ne moremo pa to storiti samo na področju kmetijstva in samo na enem sektorju znotraj eh, kmetijstva. Torej, che rappresenta per darvi un'idea circa il 20-30% dell'intera produzione. Govorimo o kvoti, ki pomeni 300% nacionalne italijanske proizvodne v okviru dveh let. Mislim, da moramo spremeniti takšen potek. Torej, seveda pa moramo tudi nekaj narediti za Tunisijo, tega se zavedam. Prosim, če ste čim krajši. Po minuto imate. Hvala. Pozdravljam ta predlog komisije. To je bil časovno omejen ukrep, torej samo za čas po terorističnih napadih v Tuniziji. To bo imelo zelo omejen učinek na trg olčnega olja. Torej, kot rečeno, samo časovno omejeno bo to, samo nekaj časa bo trajala ta brezcarinska tarifna kvota. Zato mislim, da, to, da to podpremo. Sploh, ker je bilo za tunizijsko gospodarstvo to zelo pomembno. In to je bil zelo pomemben del um, njihovega gospodarstva. Hvala lepa. Naj podprem um, podpredsednico.

Hvala tudi sam, bom kratek z vidika naše skupine, uh, lahko rečem, da to želimo podpreti. Sploh odbor za zvonanje zadeve, naprimer, um, eh, in pa predvarna skupina za um, Sredozemsko unijo oziroma za Južno soseščino se zelo zanimata za to in poročevalka ima prav, to je zelo politično občutljiva tema in zelo pomemben dosje. Zato je to eden izmed ukrepov v okviru širše slike vseh politik EU napram južni soseščini. Torej, to je regija, ki je nam zelo blizu in ima veliko težav. Nedavno sem bil v Tuniziji in torej, demokratična tranzicija, demokratični postopek, to ni samo omevno. Čisto mogoče, da bo imela Tunizija še veliko težav v prihodnosti in to bo potem povezano z vsemi politikami EU, torej kako vplivamo na njihov gospodarski razvoj, um, te države in pa drugih tam. Torej, na vsak način mislim, da potrebujemo zelo um, celosten pregled vsega tega. Um, torej, kmetijstvo je del tega, ampak mislim, da je prav, da um, koordiniramo to delovanje, naprimer med Agrijem in pa Afetom. Um, lahko mi, naprimer, poročilo na um, to lastno obudo, skupno poročilo. Ampak kot rečeno, ta predlog je zelo specifičen in časovno omejen, kot rečeno, zato ga zelo podpiramo. Hvala. Absolutno rečeno. Hvala lepa. Torej, najprej bi povedala to, da povsem, povsem podpiram to, da je treba podpreti Tunizijo, ki je utrpela eh, grozovite posledice terorističnega napada, ki ga povsem, povsem zavračamo. Torej, eh, v tem smislu zelo podpiramo to, da je treba pomagati, ampak gre za konjunkturno situacijo, torej gre za posledice terorističnega napada in to je treba obravnavati tudi kot izredno situacijo. Mislim, da je treba eh, prilagoditi predmet Evropske komisije. Poročevalka je stvari povedala, kar se da eh, strnjeno in jasno in v celoti podpiram gospoda Aguilera. Torej, v deveti točki, ki jo je poročevalka že spremenila, bomo predlagali še spremembo tega predloga. Kaj ti moramo reči, da to ne more biti noben presedan za noben trgovinski sporazum Evropske unije. Ne vemo, kakšna bo situacija leta 2017 in zato se povsem strinjam k tem, kar je povedala poročevalka. Deputa. Sì, grazie Presidente. Solo eh, per dire ovviamente... Hvala, predsednik. Se v celoti strinjam s tem, kar pravi poročevalka. Torej, treba je pomagati Tuniziji in ljudem v Tuniziji, ampak to ne sme škodljivo vplivati na kmetijski sektor tukaj. Prav tako je treba uveljaviti načelo, da je to časovno omejeno in pa nekaj izjemnega. Se pa strinjam z oceno učinka. Uh, skratka, to je treba časovno spremljati. Pa še nekaj. Ta kvota bo seveda vplivala na uh, eh, ovos, ampak mislim, da lahko tudi vpliva na notranji trg. Zato moramo poskrbeti za to, da bo komisija o tem res zelo podrobno razmislila. Gospod Tarabela. Hvala. No, mislim, da vsi približno enako razmišljamo. Se pridružujem. Torej, lahko pomagamo tej državi v soseščini, ki je trenutno v težavah. Um, treba je naše besede pretvoriti v dejanja. Kmetijstvo je ravno um, takšen mehanizem za solidarnost te dodatne, to ne pomeni 1,3 odstotka evropske proizvodne. Torej, to ne bo zelo negativen učinek eh, za trg, ampak vseeno moramo biti previdni. Torej, to, kar pravi pročevalka, potrebujemo določene varnostne ukrepe. Morda uh, bi tukaj res bil, lahko bili pozorni. Ampak kakorkoli že, sem vesel tega, da imamo tudi to mnenje. Torej, um, na splošno mislim, da tudi naš odbor mora biti pozitiven glede tega mnenja, ki ga je pripravil sicer pristojni odbor in tam. Zato, ko začnem, tudi jaz to podpiram. Pan posel Ferrand. Eh bien, écoutez, moi... Ferrand. Sam nisem ravno vesel uh, tega ukrepa. Uh, mislim, da je to nasprotno z interesi evropskih kmetov. Sprememba režima v Tuniziji leta 2010, kar je podpirala Evropska unija, je pripeljala v politično slepo ulico. Uh, in pa v veliko gospodarsko krizo za Tunisijo. No, tukaj pa sedaj želimo, da se v bistvu spodbuja kmetijska uh, eh, proizvodna, um, eh, kar bo plivalo na notranji trg. Kaj pa ruski embargo in pa Ukrajina? Ponovno tudi tukaj um, bo v bistvu evropsko kmetijstvo žrtev. In zato, da bomo financirali diplomatske poromije oziroma posledice teh. Tukaj v odboru Agri uh, moramo najprej misliti predvsem na izvajalce OLK v Italiji, naprimer. Sedaj se od Evropske unije ponovno zahteva nekaj novega. Evropski kmet ima veliko težav, še zaradi ruskega embarga, sedaj pa še to. V bistvu sem ne ravno presenečen, ampak sem pa ogorčen zaradi stališč naših kolegov z juga Evropa danes v bistvu sploh ne um, zagovarjajo uh, bogate komponente svojih držav. Zato mislim, da, kot rečeno, je torej sobžalovanja vredno. Um, politika je tokrat očitno bolj pomembna kot pa interesi kmetovalcev. Gospod Celo. Hvala. podpiramo ta ukrep. 7000 ton na dve leti. To ni preveč. Um, Glejte, moramo podpreti Tunizice, ampak um, to bo problem za evropsko gospodarstvo, sploh za tiste, ki so na jugu Evrope, naprimer uh, Portugalska, Španija, Italija. Tisti na severu Evrope um, sploh ne bodo prizadeti zaradi tega ukrepa. Zato, kot rečeno, to je velika žrtev za države, ki že tako trpijo torej um, sploh eh, države na jugu in sploh kmetijski sektor. Gledajte, tudi druge ukrepe bi lahko porabili za pomoč Tunizice, naprimer imamo makrofinančno pomoč, program za Tunizijo, 800 tisoč eh, evrov smo namenili leta 2011 in potem še um, 100 milijonov to leto, 300 milijonov potem še za naprej pri drugih programih. Glejte, tukaj bomo ponovno žrtovali evropske kmete. Ponovno. Vemo, kakšna je mednarodna politična situacija. Uh, eh, glede, prej smo imeli agrume v Moroku, potem riš v Aziji, sedaj še um, to tukaj v Tunisiji. Skratka, v te situacije se vedno znova ponavljajo. Sedaj pa Uh, gde agri europska komisija good morning uh, thank you hvala lepa hvala lepa za ta predlog mnenja glede uh, pravil izvoru komisija podpira uh, to novo formulacijo ki je v skladu z formulacijami iz pridružitvenega sporazuma uh, glede na oceno učinka in pa glede na druge predpise, bi rada spomnila na to, da je komisija pripravila predlog eh, glede na te izredne situacije v Tuniziji. Torej, ta situacija je bila zelo nujna in zato nismo mogli v tem času upraviti oceno učinka. Ne še pravočasno, ampak smo vseeno analizirali tamkajšnji trg in ugotovili smo, da takšen ukrep ne bo negativno vplival na evropske proizvajalce eh, pri teh eh, streh. Torej 35 tisoč ton um, povečana pomeni samo 2,2 odstotka um, proizvodne v EU, vzma, eh, potrošnje v EU med 2014-2015. Zaloge olčnega olja v EU so zelo nizke in po koncu kampanje 2011-2012 so bile zaloge. 878 um, tisoč 700 ton, sedaj pa so 317 uh, tisoč 400 ton. Številke kažejo, da je proizvodna za leto 2015 in 2016 uh, nezadostna, ne bo zadostno visoka, da bi ponovno okrepili evropske zaloge, torej da bi ponovno prišli do evropskega ravnotežja in poprečja. Glede na to, da smo v zadnjem tržnem letu imeli zelo nizko proizvodno, so domače cene zelo visoke in EU proizvajalci, na preteri smo že začeli uvažati več olčnega olja iz Tunizije, zato da bi zadostili uh, vsem potrebam. Kar pomeni, trenuten uh, dvig cen za olčno olje bi lahko pomenil to, da bi potrošniki začeli upravljati druge proizvode vsaj na um, srednji in daljši rok. Komisija bo vse skozi spremljala uvoz tega očega olja v skladu s temi tarifnimi kvotami. Bomo poskušali ugotoviti, če se bo ta ukrep poznal pri um, evropski proizvodni. In bomo se skozi tudi razmišljali o tem, da pripravimo ukrepe za države članice, če bo ta povečanje uvoz eh, škodljivo vplival na EU trg. Ni treba dodeliti uh, mandata komisije, da razveljavi uh, referenčne sporozume. Um, uredba iz leta 2013. 1308 že omogoča komisiji, da um, spremeni takšne tarifne kvote, če Eh, je treba se lahko spremeniti tudi takšne tarifne kvote tekom leta. Potem naprej, eh, certifikati za uvoz. Tukaj komisija meni, da ta predlagani madma ni potreben, kajti ne bi imel nikakršnega učinka na uvoz novembra in pa decembra, kajti licenca za konec oktobra bo veljala do konca decembra. Zaradi ponastavitve bi morali um, tudi upravljanje tukaj imeti podobno kot pri vseh drugih podobnih uh, mehanizmih. Hvala. Pani posel Aguilera, bar zaprošaj te. Hvala lepa. Gospa Aguilera, še za konec, prosim, če ste čim krajše. Hvala lepa, predsedojoči, zelo na kratko. Zahvaljujem se osebam, ki so se odzvale na ta predlog oziroma to mnenje o katerem razpravljamo. Ampak kmalo bomo o tem glasovali in zato bi vam sporočila, da odbor, ki je pripravil poročilo, je predvidel pač določen rok za uh, sprejem v odboru, torej gre za odbor Inter mi bi si prizadevali za glasovanje čim prej. In ne zdi se mi potrebno, da se rok podaljšuje. Želela bi odgovoriti predstavnici komisije zelo na kratko. Dejansko ta kvota ima zlasti škodi proizvajalcem v, na jugu Evrope v sredozemlju. Mi bomo podprli ta ukrep, ki se nam zdi zelo širokogruden, bomo ga podprli, ampak eh, pod pogoji, ki sem jih opredelila. Zastopnica komisije pravi, da trenutno ni težav. Ja, trenutno ni težav, ampak eh, če pride do velike spremembe na trgu olčnega olja, to je nekaj, česar se ne da predvideti, potem pa se bo situacija zelo hitro spremenila. Dziękuję, Hvala lepa. Torej, rok za ložitev predlogov sprememb je 18. november uh, do 11. Mnenje pa bomo sprejeli 1. decembra Hvala lepa. In sedaj pozdravljam podpredsednika. Glejte, ta točka, kohezijska politika v gorskih regijah EU je bila preložena. Če ni pripomb glede odločitve koordinatorov. Lahko rečemo, da je to sprejeto. Vse to ste prijeli po elektronski pošti, eh, tudi tiskano. Sedaj pa rad pozdravil gospoda Pima van Balekova. Vili Moltever je avgusta eh, zapustil EB in Pim van Balekom je prevzel njegovo mesto, pristojne za kmetijstvo. Zelo veseli smo, da ste tukaj, gospod van Balekom, kajti Evropska investicijska banka je za nas zelo pomemben sogovornik in partner. to velja za vse, kar se dogaja v Evropi. Prav tako pa podpiramo tudi sodelovanje z našim odborom. Prosim, beseda je vaša, gospod podpredsednik. Thank you, President. Uh, Hvala, gospod predsednik. Gospod in gospodje, spoštovani poslanci in poslanke. Pred nekaj meseci, prega septembra, sem prosil vašega predsednika za to, da bi imeli eh, krajši sestanek, da se predstavim. In na njegov predlog uh, smo se potem dogovorili in rekli, ja, v redu, seveda lahko, ampak lahko pa celo pridete v parlament in se predstavite kar celemu odboru, ne samo meni, predsednikom. Torej, zakaj sem tukaj? Zaradi predloga vašega predsednika. Prosili so me, da prevzame odgovornosti glede kmetijstva v EIB, kjer je kolega odstopil. In zakaj sem sprejel to odgovornost? Ne zato, ker me je samo predsednik um, zaprosil za to. Seveda je to <laughs> dober argument, kakorkoli že, ampak to ni vse. Sem zelo motiviran, da delam na tem področju. Kot prvo, zato ker sem sam iz podeželja. In moja mati še vedno živi na kmetiji. Ni tako zelo aktivna kot um, nekateri mladi, ampak ona, torej moja mati je precej starejša, torej stara je 85 in zato je manj aktivna kot pa prej. No, ampak moja glavna motivacija za to delo pa je bila predvsem to, da je kmetijski sektor zelo ključen za cvetoče evropsko gospodarstvo. Torej, ne samo kmetijstvo, ampak tudi ribištvo, gozdarstvo in podobno. Vse to so ključne panoge evropskega gospodarstva. Zaposlujejo skoraj 12 milijonov kmetov eh, po Evropi. 1,4 milijona um, nekmetijskih družb imamo in to zagotavlja več kot 25 milijonov delovnih mest v Evropi, torej če so moje številke pravile. Kompetitivno um, kmetijstvo in pa konkurenčen kmetijski sektor je ključen iz več razlogov. Izboljšuje kohezijo na podeželju, prav tako je bistven za gospodarsko rast in zaposlovanje. Kajti, če bo Evropska unija imela pravno dobro gospodarsko rast, um, je to seveda v redu, ampak uh, stopna brezposobnosti je pa še vedno nespremljiva in mislim, da je ravno kmetijski sektor lahko zelo pomemben pri izboljšanju tega stanja. Prav tako pa je kmetijski sektor dober tudi za inovacije ter pa okole. Veliko teh sektorov je, marsik je lahko uh, stvari izboljšamo ravno preko kmetijstva po dveh desetletjih um, premajhnega investiranja v živilsko verigo v EU, sedaj res potrebujemo večje naložbe, tako da naprimer zamenjamo za strelo tehnologijo, infrastrukturo in opremo. Po mojem mnenju to lahko napravimo tudi s pomočjo EIB, pa tudi s pomočjo zasebnega sektora. Seveda vse v skladu z EU politiko in različnimi smernicami. Agroživilska industrija mislim, da ima ogromen potencial. Potem drugi razlog. EIB je 28 držav članic Evropske unije zaprosila tudi to, da storimo več pri internacionalizaciji evropskih podjetij. Kot gotovo veste, je Evropski svet lansko leto sprejel sklep, da se promovira in pa podpira evropska podjetja pri večji aktivni vlogi na mednarodnem trgu izven EU. Naša banka seveda se renaša na Evropsko unijo, 25% našega posla je ravno tukaj, to je 75 milijard na leto, ampak 10% pa se renaša na delo zunaj Evropske unije. To je okoli 8 milijard na leto kar pomeni, da smo zelo aktivni, tudi naprimer v Senegalu in pa drugih državah AKP. To je tudi treba poštevati. Tekom zadnjih pet let, ko je to vodil Willy Motorer, je banka že dala na voljo 20 milijard posojil za kmetijstvo, gozdarstvo in pa ribištvo in pa za povezane panoge. Moto kolega je vedno bil, kar je tudi moto banke, in sicer to, da posojemo, da potem pomagamo Evropski komisiji, pa da tudi svetujemo. Preko svetovalnih eh, služb eh, države članice želijo naprimer na svete, potem tudi izvajamo um, eh, ekstante analize. Uh, In ena izmed prioritet je tudi to, da razvijemo eh, jasne scheme za kmetijstvo in pa za MSP, kateri ravno MSP sektor je zelo pomemben za kmetijstvo, torej mala in srednja velika podjetja. Potem naprej, tesnejše sodelovanje želimo tudi pri raziskavah, ter pa pri um, inofin projektih. Gospod predsednik. Pred torej, to naj bila izmenjava mnen, zato bom kar se da kratek pri svojih uvodnih besedah, eh, bi pa še dvoje dodal za konec. Kot prvo, Junker, kmetijski sektor, mislim, lahko marsikaj pridobi iz naložb iz Junkerjevega načrta. Komisija bo dala jamstva torej za EB, zato da a, eh, se lotimo tudi bolj tveganih naložb, kar potem lahko odpre vrata za nove možnosti tudi za ta sektor in pa za banko. Trenutno v tem kontekstu pripravljamo nove produkte, naprimer jamstva za banke, za portfelje, za posojila za mlade kmete, naprimer um, tudi za gozdarske sklade, ter pa naprimer sklade za nasledstvo, torej prevzimene kmetij. Prav tako se pogovarjamo tudi o schemah za delitev tvegan, tako bi EIB lahko povečala posojila za kmetijski sektor, prav tako bi lahko opravili bolj eh, tvegane posle. Tukaj smo že identificirali nove stranke, naprimer um, ehm, banke, posrednike ter pa tudi neposredno posojanje kmetijskim zadrugam. To je pa nov sektor. Pa še nekaj za konec, gospod predsednik. Kot zadnja točka. Zakaj bi kot podjetje Eh, ali pa kot sektor želeli poslovati z Evropsko investicijsko banko. Zato obstaja več razlogov. Kot prvo, smo konkurenčni pri naših cenah, to je seveda vedno dobra ideja, če želite investirati. Potem osredotočimo se na vznotr pri analizah. Um, zasebni investitorji niso tako namenjeni skupno sodelovanju kot pa mi. Potem naprej eh, stopna dospelosti je pri nas daljša, kar je zelo pomembno za inovativnost in pa naložbe. Potem tehnični nasvet je tudi ključen. Pravijo, da imamo zelo dobro svetovalno službo. Ta tudi opravlja skrbniški nadzor za sektor in da je predvsej lažji potem imamo odlične odnose z regionalnimi akteri in vemo, kakšna so pravila za MSP-je in pa mikropodjetja, um, je stvar včasih drugačna. Torej, ne poznamo teh pravil in zato jim lahko pomagamo pri uh, tem približevanju predpisom. Potem pa še finančna plat, eh, diversifikacija financiranja je vedno odlična ideja za vsako podjetje. In morate vedeti, da EIB je finančni partner tudi v času, ko morda gospodarstvo ni ravno v odlični formi. Smo torej um, proticiklični, kot temu rečemo, torej ostajamo na trgu tudi v času, ko uh, zasebni sektor morda noče ali pa ni, uh, nima dovoljanja, uh, um, nima možnosti, da uh, sodeluje, naprimer zaradi Bazla 3 ali pa zaradi drugih stvari, kjer uh, nekateri želijo, da se v bistvu. Uh, uh, eh, zmanjša vzvod, torej deleverage. Mi pa v bistvu um, gremo ravno v drugo smer, torej želimo storiti več, ne pa zmanjševati dolgov. Na vsak način želimo storiti čim več za evropsko gospodarstvo in kmetijski sektor je zelo pomemben del tega gospodarstva. Zato se veselim izmenjave mnenja z vami danes, pa tudi v naslednjih letih. Če imate kakšno vprašanje, prosim, kar povejte lahko tudi eh, potem, ko že odidemo z dvorane. Eh, na vsak način se lahko glasite pri meni ali pa pri um, asistentih, kolegih in bomo odgovorili na to vprašanje. Morda ne vedno pozitivno, ampak bomo odgovorili na nek način na vaše vprašanje. Če pa vam ne moremo morda pomagati, bom pa tudi razložil, ja, gledajte, za to in za to vam ne moram pomagati dragi poslanci in poslanke, še vedno se učim na svojem novem položaju, zato prosim kar zbombardirajte me s svojimi predlogi in bom potem s kolegi v Luksemburgu pogledal, ali lahko kaj pomagamo pri uh, vašem delu in pa na splošno v kmetijskem sektoru. Hvala lepa za pozornost. Zgošili še panje panovi poslovi. Pa je posmadine, smo posel. Sedaj imamo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 Imam nekaj specifičnih vprašanj. Niste omenili dostopa do posojil za posamečne kmete. Zato prosim, če to uh, odgovorite. Komisar Hogan je poleti dejal, da je to morda možnost. Na Irskem me marsikdo pokliče uh, in vprašajo, iz kje prihaja ta denar, kako naj se prijavim, ali bo to 3 odstotkov ali bo to za 20 let, vprašajo ljudje. Uh, bi lahko več povedali o teh točkah, eh, vse za tiste, ki spremljajo to razpravo. Potem, kaj je vloga držav članic pri tem odnosu, če lahko torej kanaliziramo finančna sredstva eh, iz EIB do kmetov. In ali imate kakšne ideje glede mladih kmetov, ker tukaj smo veliko govorili o tem, v reformi SKP smo poskušali spodbuditi nove generacije k temu, uh, Torej, marsikdo poskuša v kmetijstvu, ampak ima probleme pri dostopu do financiranja, ker ti nimajo nekih um, ozadij, da bi lahko pridobili finančna sredstva. Zato je na, na koncu njihov dobiček majhen, imajo težave pri tem. Torej, kako je s financiranjem EB uh, v povezavi z posamečnimi kmeti in pa kmetijskim sektorom nasplošno? Hvala. Pan posud des. Hmm. Gospod des. Ja. Danke, eh, vicepredsednik. Ja, najlepša hvala podpredsedniku EEB. Najlepša hvala, da ste nasledili gospoda Molterera, ki sem ga zelo dobro poznal. Hvala, da ste predstavili program. Najlepša hvala tudi na to, da ste opozorili na to, da je od kmetijstva Evrope odvisno 25 milijonov delovnih mest. Prihajam z Bavarske in na voljo imamo zelo sodobno industrijo, ampak še vedno je kmetijstvo največji sektor za zaposlovanje na Bavarskem. Več ljudi zaposlujemo kot eh, v inženirstvu, naprimer. Potem glede vaših eh, ponudb. Res je, da, je da so situacije v Evropi različne. Eh, gospod Juncker je nedavno, dej, nedavno dejal, da je Stašparkase in naložbena banka uh, zaprozili eh, za 12-letno eh, stano obrestno mero 0,15 odstotka. In me sploh zanima, ali lahko ponudite še bolj ugodno ponudbo. Tako da prosim, da nas opozorite, da nas oče lahko zagotovite še ugodnejše pogoje. Treba pa je poštevati tudi, kakšne so obrestne mere pri daljših posojilih, 20 ali 25 letnih posojilih. Ja, ravno zaradi tega pravim, da prihaja do različnih eh, situacij v Evropi. Pri nas imamo zelo nizke obresti, m, mm, najniže, kar se jih lahko spomnim, tako da bo situacija v Evropi zagotovo tule še zelo zanimiva. Poleg tega, podpredsednik je že opozoril na to, dokolikšne mere je Evropska naložbena eh, banka pripravljena se spustiti na področje tveganega kapitala. Z vidika kmetijstva pa je to zagotovo zanimiva tema. Se pa veselim eh, dobrega sodelovanja v prihodnosti in upam, da bomo v prihodnje še imeli priložnost za razprave na to temo. Hvala. Imam nekaj vprašanj za podpredsednika. V Litvi nimamo veliko zadrug. Prve se kome, da počasi pojavljajo. Eh, zato sem res vesel, da boste podpirali zadruge v tem sektoru. Bi lahko podarili ali pa bolje pojasnili nekaj glavnih načel, torej kako bo ta podpora za zadruge drugačna kot pa pri drugih stvarih. Potem pa še nekaj, tako kot v drugih državah, smo tudi pri nas veliko investirali v mlečni sektor. Ko je bila cena spremljiva, se je ta sektor zelo hitro razvijal, vedno hitreje je rastel, ampak potem je prišla kriza. In sedaj, že drugo leto zapored, kot država in kot Evropska unija, ne zmoremo ustrezno obvladovati krize. Naložbe so zelo nizke v tem sektoru. Oktober, naprimer, sta dva odstotka kmetov opustila kmetovanje oziroma mlečno proizvodno. Sedaj poskušajo izplačati nazaj posojila in celo tako, da prodajo svoje kmetije in pa nepremičnine. Torej ni prihodnosti za mlečne proizvajalce pri nas. Ljudje sedaj res ne želijo uh, zaprositi za posojila ki jih potrebujejo, naprimer za krmo, za vitamine, za živali in podobno. Zato me res zanima, kako je s tem, kakšno je vaše mnenje. Kako ne, mlečni sektor skupaj z drugimi sektori, ki so pomeni za prihodnost eh, kmetijstva, eh, kako naj poskrbimo za to, da bodo ti sektori imeli neko prihodnost. Tako da bodo ljudje vedeli, v redu, če se začnemo ukvarjati s tem, da bomo imeli nek dobiček enkrat v prihodnosti. Hvala lepa, Sandra. Eh, Hvala, predsedujoči. Imam samo vprašanje, ko je eh, gospod Evropske investicijske banke govoril o tveganih poslih, me zanima, kaj konkretno je imel v mislih. Aguilera. Bardzo proszę. Aguilera. Gracias. Hvala, predsedujoči. Torej, zelo zanimivo, kar ste povedali. Torej, zanimivo je vedeti, kaj lahko Evropska investicijska banka naredi za agroživilski in kmetijski sektor. Ti sektori niso dobro seznanjeni z možnostmi, ki jih imajo za financiranje. Torej, um, imam uh, vprašanje, ki se navezuje na vprašanje gospo Megine in sicer eh, ponavadi je za mojo državo Španijo veljalo, da uh, pride do teh pomoči med uh, oblastmi in pa kmetovalci ampak eh, zanima me zelo konkretne, kakšne možnosti imate za finančno podporo mladim kmetovalcem. Zanima pa me tudi, kakšne so možne financiranje eh, zadrug, to je tudi zelo pomembno za nas. Hvala, eh, gospod Hatela. Huj tema. Najlepša hvala. Hvala podpredsedniku, da je prišel v naš odbor. Zelo pomembno je, da je Evropska um, investicijska banka vključena tudi v področje kmetovalstva. Rad bi izpostavil, da je zelo zanimivo preučiti možnosti za financiranje tu imamo v mislih tri razmišljene stvari, ko, tako kot uh, Medred, McGuinness in gospod Dejs. Uh, tu gre za boljš, vprašanje boljšega dostopa do financiranja, predvsem za nove kmetovalce, ki želijo prevzeti kmetije. Je zagotovitev kapitala pomembna. Tako da je um, dobro slišati, da je Evropska investicijska banka bolj vključena v to. In drugič, zanimivo bi bilo, da bi EIB razmislila tudi o raz, instrumentih, ki so na voljo za upravljanje tveganja naprimer, ko pride do slabih vremenskih pogojev, že imamo eh, ustrezne mehanizme, pa tudi v primeru širitve škodljivcev, tako da lahko razmislimo o tovrstnih ukrepih. Treba zagotoviti tudi finančne instrumente um, za zaezitev tveganja in imeti eh, določene rezerve. Ne bi pa tega smele početi samo vlade, tudi korporacije bi morale sodelovati, zasebni sektor, to bi bilo dobro. In tretjič, zanima me, ali bi EIB se zanimala za spodbujanje pilotnih projektov na področju novih inovacij. Hvala. Kaputo. Gospod Kaputo. Grazie, grazie presidente. Io uh, saluto. Najlepša hvala, predsednik. In najlepša hvala za uh, predstavitev podpredsednika EIB. Najlepša hvala predvsem za osredotočanje na kmetijstvo in za to, da je obrazložil svojo povezavo s kmetijstvom. Tu gre za sektor, ki, vsebuje, ki je sestavljen iz številnih MSP-jev. Imamo 50 milijardni sklad za mlade kmetovalce. Glede na situacijo, ki ste jo opisali, glede na anticiklično delovanje EIB v primerjavi z drugimi bankami, bi rad bolje razumel, kakšne pobude bo sprejel podpredsednik EIB, e ko gre za kmetijstvo. To je področje, ki je znano po nizkih e, donosih. Gospodarsko tveganje pa je povezano prav tako z zunanjimi ukrepi, zunanjo situacijo. Tako da me zanima, ali bi lahko povedali, kaj je preferenčni sektor, kaj je preferenčno področje, ko gre za kmetijstvo, za EEB, ker tu se res pojavljajo m, mm, velika tveganja in se pridružujem prejšnjemu govorcu glede pomembnosti jamstev v težavnih časih. Dobro bi bilo oblikovati ukrepe eh, v okviru nekega jamstvenega sklada, ki bi se odzival na posebno težavno obdobje v tem sektorju. Gospod Jar. Najlepša hvala, gospod predsednik, in eh, najlepša hvala podpredsedniku. Um, rizični kapital, tvegani kapital. Nekaj pripombi še imel o tem. V mlečnem sektorju imamo trenutno stanje krize zaradi nizkih cen. Z evropskimi kmetovalci pogosto razpravljamo o tem, da Evropa ne more izpolniti pričakovanja kmetovalcev. Tu gre naprimer za intervencije ali pa za hrambo. Tako da moje vprašanje je naslednje. Številnim kmetje to vzamejo. S v roke sami. Sami poskušajo urediti trg in poskušajo delovati anticiklično. Ampak pri mlečnem sektorju nas to stane ogromno denarja. Ali je to področje, na katerem si lahko pri obetate ustrezne projekte, ki bi jih predložile eh, skupnosti, združenja in zadruge in bi lahko takšna takšne projekte podprli, pa da ne bi šlo samo za ne, nekih 100 milijonov, ampak za recimo 10 milijard kot zgornjo mejo. Hvala. Možno z mojih strani to. Hvala. Tudi sam imam vprašanje za vas, če dovolite. Vsi vemo, kako zelo pomembno vlogo igra voda v kmetijstvu. Tudi vodna infrastruktura je pomembna. Zanima me tudi, kako je združenji proizvajalcev. Ali bomo uvedli instrumente, ki bodo zagotovili postopno odpravljanje subvencij. Potem inovacije in razvoj. Tudi to seboj prinaša posledice. Zanima me, ali imate kakšne pripombe na ta tri področja, ki sem jih omenil. Sedaj pa vam dajem na voljo še deset minut, da odgovorite na pripombe. Še... Najlepša hvala za zastavljena vprašanja. Sedaj imam priložnost bolje razložiti, kaj počne Evropska investicijska banka. Najprej Naj povem nasplošno neodziv na vaših vprašanj. Uh, od izbruha krize leta 2007 je Evropska investicijska banka drugačna institucija, kot je bila. Včasih smo bili velika infrastrukturna banka, ukvarjali smo se z letališči, energetskimi omrežji in uh, podobnim. In še vedno smo dejavni na teh področjih, ampak to ni več 75 odstotkov našega podstvelja Mm. ampak samo ena tretjina našega portfelja, tako da je prišlo do konkretne spremembe našega mandata. Ena tretjina je sicer še vedno namenjena infrastrukturi in tako mislim, da bo tudi ostalo, ker vedno obstaja potreba po obnavljanju infrastrukture in tudi po vzpostaviti nove infrastrukture. V porenju v stvari, naprimer, uh, prihaja do zaostanka pri posodabljanju. Ampak ena tretjina se potem na, je namenjena posojilom za MSP -je in srednje velika podjetja. Ne gre samo za dostop do financiranja za kmetijski sektor, gre za veliko MSP-jev in eh, podjetnikov, ki prejemajo mikrofinanciranje. Njihov dostop do posojil je omejen zaradi krize, tako da tu mi nastopimo kot banka. To je ena tretjina našega portfelja in še ena tretjina se nanaša na mešanico izobraževanja socialnih eh, bivališč in socialnih ukrepov. Tako da se je banka spremenila. In upam, da boste v stikih z posamezniki v vaših državah in eh, s podjetji v vaših državah eh, sedaj povedali, da EIB ni več samo strukturna banka ampak banka, ki lahko ponuja pomoč na različnih področjih. Imamo nekakšne turneje v okviru Evropskega sklada za naložbe posod po Evropi in sedaj prihaja na, k Evropski institucijski banki veliko število nalog oziroma področjih, pri katerih si v začetku sploh nismo mislili, da bi lahko pomagali. Sedaj pa naj se lotim vprašanj. Prvo vprašanje gospe McGuinness. Glede dostopa. Dostopa do financiranja za kmete. Začnimo z irskim skladom za mleko. Uh, ob začetkih uh, banke je bil to Hoganov sklad in po vaših sestankih in po razpravah s komisarjem Hoganom um, ob enih uh, bom imel tudi srečanje, ker komisar res pritiska na nas, da bi pospešili operativni postopek in lahko vam zagotovim, da si tudi sam eh, prizadevam za pospešitev zadev. Tudi do povdan sem opravil par telefonskih klicev. Struktura tega dogovora je takšna, da smo se pripravljeni mm, spustiti v ta sklad za mleko. Imamo pa nekaj težav s komercialnim sektorjem. Če sem iskren, ko nastopimo na trgu, potem uh, sektor pravi, vse bi to lahko opravili sami. Vse veste, ko, ko je tisti trenutek, ko vstopite na trg, slišite druge aktarije, ki pravijo, pazite, tole je mm, naša m, mm, baza strank in prosim, ne posegajte v to. Ampak mi smo javna mm, banka, ki želi zagotoviti enake pogoje za vse. Če lahko to zasebni sektor stori sam, vse lepo in prav, lahko pa jih vprašamo, zakaj tega niste zagotovili prej, preden smo imeli razprave s komisarjem Hogenom, preden smo začeli govoriti sploh o možnosti mlečnega sklada. Tako da sem našim službam dejal, da bomo m, mm, zaključili najprej s tem projektom, na to pa bomo videli, kako naprej. Lahko pa vam zagotovim, da bomo v končni fazi zagotovo to tudi izvedli. tudi drugi poslanci so prosili, da naj to storimo skupaj z zasebnim sektorjem in to bomo tudi storili. Imamo približno 16 tisoč eh, ljudi na voljo, ne poznamo dobro zasebnih trgov. Mm, v Franciji sodelujete na področju eh, kmetijstva z kredi Agricole, na nizozemskem sodelujete z lastnimi bankami. Mm, komisija pa sedaj pritiska na našo banko, da pospeši postopke in eh, prizadevamo si, da bo prišlo do realizacije čim prej. Začeli pa bomo z irskim skladom. Kot je dejala gospa Hojtala, je treba zagotoviti trg. Če je koncept na voljo, ga lahko na to prenesemo tudi na druge države. To je torej ena od pobud, na kateri intenzivno delamo. Potem drugo vprašanje, s katerim se ukvarjamo, je priprava instrumenta, ki bo omogočil mladim kmetovalcem, da prevzamejo kmetijska gospodarstva. to je za Evropsko investicijsko banko dokaj novo področje. Ampak mislim, da smo dobro uporabili za misli gospoda Junkarja. Mislim, da bi lahko na trgu ponudili nove instrumente za to, da bi upoštevali tudi to vprašanje. Mislim, da je gospa Magines poprašala tudi po davčnih reformah. Tega pa banka ne more storiti. Torej, davki in davčna vprašanja so v pristojnosti držav članic. Gospod Des je dejal, da gre za m, mm, obresne mere ena odstot, enega odstotka in no, enega in pol odstotka in vprašal je, ali je naša banka lahko še cenejša, ko gre za 15-letna posojila. Kakšna je situacija? Pred sedmimi leti je šlo v Evropi za krizo likvidnosti. Ni bilo dostopa do likvidnih sredstev. Sedaj pa so likvidnostna sredstva skoraj da zaston, ker gospod Dragi m, mm, zagotavlja sredstva tako rekoč posod po Evropi. Čeprav je denar poceni, pa manjka naložb. Naložbe nazadujejo. Ne gre za vprašanje cene, gre za vprašanje sprejemanja tveganja. Uh, zmogljivost eh, sprejemanja tveganja za evropsko gospodarstvo je preniska. In eh, Junkerjev načrt je prišel pravočasno. Ta namreč omogoča um, naši banki, da spreme več uh, tveganih poslov. In mislim, da bo to pripeljalo banko naprej. Glede inovacij. Že izvajamo operacije na področju inovacij in to smo storili, storili že pred Junkarjevim načrtom pod okriljem programov ENFI in obzorje 2020. Upamo, da bomo lahko podprli več takšnih eh, operacij v prihodnjih letih, ker um, deležniki to omogočajo EEB. In ne pozabite, kot je vprašal gospod Jar, da smo mi samo institucija, ki bi zagotavljala svetovanje, ko uh, gre za uh, naložbe ali pa združevanje sredstev. Imamo tudi sklad za tvegane naložbe, To je zelo zanimiv sklad, ki omogoča dostop do nebančnih virov financiranja. In to je dokaj pomembno. Evropsko gospodarstvo je zelo, zelo odvisno od financiranja bančnih institucij. To je pretežen del naložb. Če pa imate stranke ali pa m, mm, korporacije, ki si želijo drugačne oblike financiranja, pa se prosimo vrnite na EIB. Lahko jih a, eh, namreč povežemo z ljudmi iz a, eh, Evropskega naložbenega sklada. To je eno izmed vprašanj, ki se vedno zastavlja, ampak banka je tu za večje zneske, za 50 milijard ali več, ampak ni tako. Mi delujemo prek um, potrošniškega sektorja, tudi za manjše eh, zneske v državah članicah. Za uh, večje naložbe pa smo tudi na voljo in te zneske se lahko porazdeli na več let. Evropski naložbeni sklad je eden izmed um, tistih instrumentov, pri katerem jih smo dejavni. In še zadnje vprašanje in upam, da bom s tem odgovoril na vse, če ne se opravičujem in vas prosim, da ponovite to vprašanje. Gospod predsednik je že odšel, ampak um, to ni težava. Vprašal pa je, ali smo dejavni na področju sektorja vode. Da, smo. Naprimer, Belgija je ena izmed naših večjih strank. Um, Aquafin, na primer, omogoča dostop do vode in sodeluje z nami. To je ključnega pomena za kmetijstvo. Ne le tu in v vaših državah, temveč tudi v državah um, podsaharske Afrike, na primer, za katere smo tudi pristojni. Tam prosimo um, delničarje, da storijo več na področju vode. Tu pa so tudi povezane naložbe, gre za naložbe infrastrukturo. Če lahko mm, zagotavljate vodo in je ne morete transportirati, pride do težave. Tudi dostop do čiste vode je problem, kajti drugače zadeve ne delujejo korektno. In že kar nekaj časa smo dejavni na tem področju. Sem pa izpostavil le tista vprašanja, ki bi jih lahko upoštevali bolj v prihodnih letih zaradi Junkarjevega načrta. Torej, gre za bolj inovativne projekte, za več prevzemanja tvegan in uh, novi in inovativni um, instrumenti eh, za mlade kmete, ki jim omogoča prevzem kmetije od staršev, na primer. Želimo zagotoviti tudi vzpostavitev mehanizma skupaj z zasebnimi bankami v mlečnem sektorju. Uh, in upam, da bova ob enih eh, s komisarjem Hoganom lahko dosegla napredek in da eh, bomo, bova lahko takrat razglasila, da bo projekt lahko razži, zaživel. Najlepša hvala torej za čas, če pa nisem odgovoril na vsa vprašanja, se pa opravičujem. Muchas gracias. Hvala lepa. Muchas gracias, señor. Hvala lepa. gospod Velikom. Mislim, da je bilo to zelo zanimivo, da je bila ta izmenjava z vami zelo zanimiva. Sedaj bolje razumemo vlogo Evropske investicijske banke tudi v kmetijstvu. Torej, zahvaljujem se vam za vaš prispevek. Pozdravite tudi gospoda komisarja Hogana. In na koncu. Naj povem, da si bomo pogledali še priporočila koordinatorjev in spomnila bi, da se bomo naslednjič stali 30. novembra popovdne in 1. decembra zjutraj in popovdne. S tem zaključujemo. Hvala.